Eh, s poudarkom na stanju trenutnih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov. In besedo bomo dali gospe Sukovi, ki je direktorica na Generalnem direktoratu za zaposlovanje. In zato naj povem samo še nekaj, da danes se bomo v tej razpravi dotaknili samo pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, ki so v teku in ki so bili dogovorjeni v prejšnjem proračunskem letu. Koordinatorji so se namreč dogovorili za to izmenjavo mnenj in razpravo s predstavnico komisije, zato da bomo seznanjeni s tem, kako so ti pilotni projekti in pripravljalni ukrepi vključeni v proračun Evropske unije in kako se izvajajo znotraj časovnice, ki je bila zastavljena in tako naprej. Uh, ampak to želim res poudariti, da bo jasno, da eh, v tej razpravi ne bomo razpravljali o osnutku mnenja naše kolegice Klun eh, v zvezi s splošnim proračunom za leto 2018. O tem bomo razpravljali 25. aprila in takrat se bo tega udeležil tudi gospod Richard, ki je poročevalec za proračun. Eh, različni ukrepi in pilotni projekti, ki pa so v teku in o katerih bom govorili danes, pa so namenjeni tudi večanju podjetniških zmožnosti med mladimi in mladimi migranti ter novim možnostim za sodelovanje na področju podjetništva. Potem imamo tukaj pilotni projekt za evropski okvir za vajence in možnosti za vključitev mladih na trg dela. Ta je res um, nastal v okviru generalnega direktorata EMPL in eh, na našo pobudo. Na to projekt za možnosti za mlade za ustanovitev eh, podjetij v sodelovanju z univerzami na primeru Polske. Na to pripravljalna verzija za eh, mobilnost brezposelnih oseb znotraj Evropske unije, eh, pobudnike DG Empel. Na to še en pripravljalni ukrep ter pripravljalni ukrep o programih za eh, podjetništvo znotraj visokošolskih študijskih programov. Torej, to je bila hitra navedba pilotnih projektov, ki je so sedaj v teku, dajem pa takoj besedo gospe Sukovi iz eh, generalnega direktorata. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Lep pozdrav poslankam in poslancem Evropskega parlamenta. Veselje mi je, da vam nakratko lahko predstavim osebino tega umisnega poročila. Torej, In tu um, je opisanih 79 projektov in pripravljalnih ukrepov v letu 2017. To poročilo pokriva 62 milijonov evrov um, za um, pripravljalne ukrepe in 40 milijonov za pilotne projekte. Razen tega gre tudi za podroben opis vseh vsakega pripravljalnega ukripa in projekta imamo tudi časovnico za vsak ukrip oziroma projekt in razen tega bomo predstavili drugo poročilo, ki bo del eh, proračuna za 2018 in to bomo predstavili junija tega leta tako kot ste ravno kar omenili, v okviru področja dela odbora Impel gre za en projekt in en um, pripravljalni ukrep in eno, en dodatni ukrep in sicer jamstvo za otroke. To ne sodi v ti dve skupini. Um, um, tudi zato, ker 2017 še niso predvidene dejavnosti. Torej želim začeti s prvim projektom in sicer okvir za mobilnost vajeni, vajencev. E, gre predvsem za razvoj evropskega državljanstva in sposobnosti z vključitvijo mladih v trg dela. Ta projekt poteka že drugo leto, gre za olajšanje mobilnosti vajencev in sicer dolgotrajnost s tem, da poskušamo uh, um, s tem, da testiramo različne modele, um, gre um, naprimer za jezikovne tečaje, gre tudi za zavarovanja in za druge zadeve in um, želimo predvsem, da bi vajeništvo postalo bolj privlačno za mlade in to je e, seveda nasplošno nas cilj, da bi mlade um, spodbudili, da eh, grejo v vajeništvo. 2017 je v okviru tega projekta eh, predviden razpis eh, za eh, čez, vse evropske projekte in želimo seveda vključiti deležnike v programe usposabljanja in želimo razvijati to čezmejno mobilnost vajeništva, tako da bomo um, dolgoročno zagotovili šest mesečna bivanja v tujini. In razen tega poskušamo um, doseči predvsem podjetja in inštitucije, ki so pripravljene sprijeti mlade vajence. 2017 smo že eh, objavili 15, 25. januarja razpis uh, 29. marca je bil rok za vložitev uh, vlog. Eh, te predloge sedaj, vloge sedaj preverjamo in v tretjem četrtletju 2017 želimo začeti s tem projektom. Eh, torej, dva milijona sta namenjena razpisu in tudi um, ostanki iz leta 2016, torej sredstva ki so ostala od tam, bomo uporabili za ta projekt. Razen tega smo imeli informativni sestanek z zainteresiranimi strani um, 22. februarja in mislimo, da so prijave na razpis zelo kakovostne. E, potem komunikacijske dejavnosti gre predvsem za ozaviščanje za vajeništvo in možnost mobilnosti vajencev, gre za uh, um, zavezništvo za vajništvo v Evropi in za druge skupne programe in predvsem um, decembra 2016 smo imeli tudi um, teden poklicnega usposabljanja in to uh, bomo ponovili vsak let. Vsako leto gre predvsem za zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju. Polit, eh, eh pilotni projekt je, da se reaktivira mobilnost tudi za brezposelnost brezposelne starejše od 35 let. In tudi ta projekt eh, poteka že drugo leto, gre predvsem za pomoč uh, Eh, brezposlenim, ki so starejši od 35 let, da najdejo zaposlitev, mogoče tudi v drugi državi članici, da grajo v vajeništvo, v usposabljanje. Torej, videli, predvideli smo različne ukripe v okviru tega pilotnega projekta in od 2016, eh, ko smo začeli s prvimi projekti se mi zdi, da je eh, to, kar smo se naučili, pomembno za drugo fazo izvajanja projekta. Torej, ukrepi, pripravljalni ukrepi so različni glede na trg dela in gre za zagotavljanje možnosti osebam, da eh, eh, gredo na intervjuje za zaposlitev v tujino, da se tudi naučijo jezikov, torej jezikovni tečaj in tako naprej. Torej upravičenci bodo iskalci zaposlitve in tisti, ki zaminjajo, ki zaminjajo um, um, um, zaposlitev, poklic in tudi mala in srednja velika podjetja, ki se želijo vključiti v to. Želimo da bi izvajanje projekta potekalo čim bolj, enost, čim bolj enostavno. Um, trajanje naj bi bilo tri mesece za usposabljanje, šest mesece za vajeništvo. In ta schema naj bi pomagala tudi iskati zaposlitev po uh, zaključku vajeništva 22. marca smo eh, sprejeli sklep, da bo izveden razpis. Tu pripravljamo ta razpis in ta projekt naj bi se začel v četrtem eh, četrtletju 2017 ali prvem četrtletju 2018. Nastali naj bi konsorciji vsaj treh držav, tako da bomo zagotovili ustrezno geografsko pokritost za eh, te osebe nad 35 let in sicer gre predvsem za eh, predloge projektov, ki naj bi eh, trajali do 18 mesecev. To pričakujemo za razpis na razpisu. Pričakujemo tri ali štiri dobre predloge projektov in projektov. Eh, potem bo do ti eh, brezposleni starejši od 35 let imeli možnost, da opravijo naprimer vajneštvo ali sposabljanje v tujini, v drugi državi članici. In potem schema jamstva za otroke, to je nov pripravljalni ukrep 2 milijona. Eh, Proruč, v proračunu 2017 je namenjeno za ta pripravljalni ukrep. Ta pilot, pripravljalni ukrep je pravzaprav prav eh, dopolnilo k eh, priporočilom za naložbo v otroke. Ta, to priporočilo oziroma ta priporočila so bila sprejeta 2013. Strinjamo se s petimi področji, kjer želimo pomagati otrokom, ki so v nevarnosti revščine in sicer gre za, eh, eh za, eh, za dostop do eh, um, zdravstvene nege do izobraževanja, do otroškega varstva in tako naprej. In ker to ni priprava nove zakonodaje, temveč je v bistvu dopolnilo za izboljšanje že obstoječih um, um, določb, zato predlagamo, da bi ta Eh, to vključili v delovni načrt za 2017 eh, in zato bomo tudi dopolnili eh, delovni program junija. Države članice verjetno ne bodo protestirali proti novemu projektu. Ta ideja jamstva za otroke treba izvesti analizo učinkov in izvedljivosti in to je v skladu s cilji um, projekta za um, tudi družbene inovacije, kjer gre za um, boj proti socialni izključenosti in revščini. In zato smo bili mnenja, da je to lahko dober projekt v okviru programa EASY v tem letu in upam, da nam bo uspelo um, začeti s tem projektom na začetku jeseni in uh, pravi začetek programa pa bo potem nasled, na začetku naslednjega leta. Torej, jaz sem se omejila na predstavitev teh eh, projektov in pripravljalnih ukrepov, jih je pa seveda več, vendar zaradi eh, časovne omejitve nismo mogli govoriti o drugih. Najlepša hvala za ta prispevek. Zdaj bom pa takoj dal besedo por poročevalki in eh, poročevalcu za proračun. Izvolite, gospa Klune. Hvala, gospod eh, predsedujoči, hvala komisiji za upogled v napredek na različnih eh, projektih in pripravljalnih ukrepih. Eh, torej, to so seveda dragocena orodja, ko gre za nove politike, za nove projekte, dejavnosti, moramo reči, da smo pilotne projekte uspešno izvajali tudi že naprej. Na vsak način je spodbudno, da vidimo, da projekti v zadnjih letih dobro napredujejo, predvsem, ko se pripravljamo tudi za proračunska pogajanja v naslednjih mesecih. Hvala komisiji, da Eh, za te najnovejše podatke. Eh, torej, to, kar smo slišali danes, kaže, da se moramo kot odbor um, osredotočiti na brezposelnost mladih in na dolgotrajno brezposelnost. Torej, mobilnost vajencev je na vsak način zelo zanimiv uh, prva in zelo pomembna zadeva, vendar želim vprašati, torej 2 milijona za 2017, 2,4 milijona, torej koliko držav naj bi bilo vključenih v to, e, torej e, in tudi 2016, koliko držav je sodelovalo in koliko posameznikov se je vključilo vključilo v ta program. Tu se sedaj osredotočamo na poklicno usposabljanje, to je zelo pomembno. In pomembno je, da usposobimo ljudi in jih opremimo s potrebnimi veščinami za trg, koliko držav je vključenih v to in pri pripravljalnih ukrepih rekli ste, eh, govorili ste o konsorciju treh držav članic. Torej, ali samo Ali obstaja samo en konzorcij s tremi državami članicami ali kako naj bi to delovalo v praksi? Potem zagonska podjetja in pilotni projekti na področju ekosistemov veliko se sredstvo namenja univerzam in drugim sektorjem in ali menite, da E, da se ne financirajo samo raziskave, kar je seveda pomembno, temveč tudi rezultat tega potem. Hvala. E, hvala lepa. Zdaj pa Jordi. Hvala. Najlepša hvala predsedujoči hvala tudi komisiji za vse informacije, ki jih je podala in eh, o tem, kako potekajo ti projekti. Mislim, da so pilotni projekti zelo pomembni. Predvsem zato, ker spostavljajo dva vidika, ki sta zelo pomembna. Prvi je evropska dodana vrednost. In sicer pomembno je vedeti, da z evropskimi sredstvi krepimo določene programe za izobraževanje, za vključevanje na trg dela in da s tem krepimo dejavnosti, ki jih na tem področju izvajajo države članice. Število pilotnih projektov, ki jih vsako leto eh, poslanci predstavljamo in eh, predlogi sprememb, ki jih eh, vlagamo, Eh, kažejo na to težavo pri načelu subsidijarnosti in vsakeč mora Evropska komisija dodatno odgovarjati na vprašanja, ki nas zanimajo. Sam pa verjamem v evropsko dodano vrednost in zato mislim, da ti pilotni projekti to res prinašajo, zlasti na področju zaposlovanja. Potem pa um, nezadostnost sredstev iz evropskega proračuna. To je tisto, kar onemogoča delovanje na tak način, kot bi jo potrebovali v današnji družbi. In to je izziv za nas. Če bomo uresničili večino predlogov za pilotne projekte, bomo mm, s tem veliko prispevali na uh, socialni plati, na področju zaposlovanja, na področju pomoči starejšim, uh, na področju boja proti revščini mladih in otrok. Torej, Celo vrsto vprašanj s tem naslavljamo. Tukaj gre tudi za digitalizacijo, za vključevanje start-upov in tako naprej. Vsekakor vse to kaže na evropsko dodano vrednost in žal je treba pri tem povdariti, da zaradi preniskih sredstev, ki jih imamo na voljo znotraj evropskega proračuna, pa eh, mi kot evropski poslanci le s težavo izvajamo te projekte, ki jih družba od nas zahteva. Eh, dobro bi bilo nek manjši vzorec zmožnosti in projektov, ki jih izvajamo v celotni Evropski uniji, vendarle predstaviti. Sam bi se osredotočil na dva. Eno je jamstvo za otroke. Mislim, da je to predlog, ki smo ga pripravljali v zadnjih treh letih znotraj našega odbora za zaposlovanje in to z namenom, da bi se borili proti revščini najranljivejših, torej tistih, ki nimajo nobene veze s to gospodarsko krizo, ki je niso povzročili, ampak ki trpijo revščino kot posledico slabe prakse pri upravljanju s to krizo. Po drugi strani moramo eh, ta pilotni projekt Jamstvo za otroke izvesti tudi zato, da dokažemo, da se v Evropski uniji ukvarjamo tudi s tistimi, ki najbolj potrebujejo naj, našo pomoč, ki so najranljivejši. Drugi pa je boj proti brezposelnosti. Mislim, da imamo projekte in pilotne projekte, ki so zelo dobro zastavljeni, vendar menim, da bi morali skušati zapolniti vse vrzeli, ki jih je povzročila gospodarska kriza, zato da bomo v Evropski uniji zagotovili, da bo izhod iz krize omogočen celotni družbi in vsem ranljivim skupinam, ki jih ob eh, reševanju krize puščamo preveč ob strani. Zato sta to dva pilotna projekta, ki sta po mojem mnenju tista, ki ju moramo res uh, uresničiti in eh, nadaljevati in za njo predvideti čim višja eh, sredstva iz evropskega proračuna. Hvala lepa, če bi želel še kdo besedo, gospod Jarki ni tukaj za SND, GUE. Oziroma, tudi nikogar, tako da dajem besedo kar gospod Jean Lambert. Izvolite. Hvala. Hvala tudi za to predstavitev. Dve, tri vprašanje bi imela v zvezi s tem. Prva se nanaša na komunikacijsko strategijo v zvezi s pilotnimi projekti in pripravljalnimi ukrepi to, kar smo slišali, so zelo zanimivi pred, predlogi, ki imajo um, širše implikacije za družbo, torej da se Evropska unija ne ukvarja uh, samo e, s tistimi, ki so že v določeni pridnosti, temveč tu gre za programe za ljudi in mislim, da Eh, moramo se vprašati, kako ravnati s tem. In kot odbor za zaposlovanje moramo tudi razmisliti, kako najti poti, da slišimo več eh, od tistih, ki se angažirajo v teh projektih kot udeleženci in da bi bili nekako v stiku z njimi. Um, um, govorili ste tudi o uh, sodelovanju MSP-jev. Ali bi lahko povedali malo več, kako um, se to promovira um, in kje so mogoče težave v zvezi s tim? Potem, kar zadeva vajeništvo, mogoče bi lahko rekli, nam povedali, ali uh, gre za določene sektorje. Ko smo govorili naprimer o zelenih eh, delovnih mestih, eh, smo uh, v poročilu ugotovili, da si moramo gledati mobilnost po sektorjih in tudi to tudi čezmejno. Ali je to vključeno tudi v tem projektu, torej ta sektorski pristop in ali uh, je mogoče, ali razmišljate v tej smeri? Hvala, mislim, da je zdaj vreden nikogar tukaj.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 Eh, zaščita trga dela in olejšave za um, invalidne osebe. Mislim, da bi morali v naši moderni civilizaciji spodbujati vključevanje invalidnih oseb. Drugo vprašanje. Brezposobnost med mladimi. Občutek imam, da veliko govorimo o tem vprašanju vseeno pa so rezultati zelo klavrni. Trenutno imamo med mladimi zelo visoko stopnjo brezposobnosti. In eh, tretjič, to vas bo morda presenetilo, želel bi vas tukaj spomniti na pomen starejših oseb tudi na nje moramo biti pozorni. Govorimo veliko o invalidnih osebah in o eh, težko mobilnih osebah, ampak to zadeva tudi ostarele osebe. Te pa za nas predstavljajo neke vrsto rezervo in zanima me, ali Evropska komisija pripravlja kakšen program, ki bo namenjen mobilizaciji in spodbujanju vključevanja eh, te starostne skupine v določenih dejavnostih bi to bilo gotovo možno, je pa to potrebno tudi z družbenega, človeškega vidika, saj moramo paziti na to, da jih ne bomo izključili iz življenja v družbi. Hvala lepa. Euh, euh, gospod Marta, hvala, gospod predsedujoči. Ti pilotni projekti ki so nam bili predstavljeni, so seveda mm, plot dobrih namenov in eh, dobrih razlogov, ampak ponovno govorimo tu o migrantih, o mobilnosti in tukaj govorimo tudi o nizkej ravni sredstev, tako da to je bolj um, nekaj malega, kar se nekam vrže, ne pa nekaj, kar lahko pripelje do konkretnih rezultatov in eh, dejavnosti. In zato imam spet občutek, da se s temi projekti bolj ukva, eh, lotevamo posledic krize, kot pa da bi skušali odpraviti razloge za njo. In poleg tega se z njimi ne lotevamo preprečevanja socialnega dumpinga v Evropski uniji. Hvala, Tomas Mann. Ähm, äh, torej, mislim, da je prav, da, se, ähm, da obravnavamo to temo s potrebno disciplino, kajti ko nas sprašujejo, kaj pa pravzaprav delati, delate v Evropskem parlamentu, nam pravijo, veliko imate resolucij in deklaracij. Tu pa lahko ponudimo to, kar je pomembno in sicer, da Evropa dosega rezultate. Naprimer, garancija za mlade. Težko je bilo za nas prepričati države članice, da je pravilno um, zagotoviti jamstvo za mlade in izvajanje preko pobude za zaposlovanje mladih. To poteka dobro. 6,3 milijarde evrov smo namenili temu. Države članice so razumele, da lahko profitirajo od tega in da je treba nadzirati, da pa je treba nadzirati porabo denarja, je logično. In tudi pri pilotnih projektih moramo državam članicam povedati, to so modeli, modeli, ki jih lahko prevzamete, lahko ugotovite, kaj je treba storiti dodatno k uh, ukrepom, ki že potikajo v državah članicah. To je dodana vrednost Evropske unije, ki jo je treba komunicirati drugače kot doslej. Nismo nek stranski pojav, torej denar ki je temu namenjen, mora biti skrbno porabljen, lahko bi namenili tudi več denarja. Veliko držav članic je na začetku bojkotiralo, druge države pa so to razumile. Vesel sem, da je v moj, moji domovini eh, brezposlenost mladih močno upadla, imamo močne socialne partnerje, ki so potrebni. Um, izvedli smo reforme, ki jih druge države niso izvedle. Treba je seveda um, tudi zagotoviti eh, zdrav proračun. Sedaj pa nekaj o komunikacijski strategiji. Kako bodo ljudje razumeli, da gre za dodano evropsko vrednost pri teh ukrepih? Torej, to so pilotni projekti, ne samo nekaj, kar poteka na internetu. Ob vseh kongresih in prededitvah Evropska unija ne sme igrati samo neke stranske vloge, pri čemer se nočemo nekako šopiriti, kako um, super mi delamo, temveč želimo povedati, da podpiramo države članice pri njihovih dejavnostih. Torej, kako doseči, da bo kakovost komunikacije uh, se izboljšala, lahko ponudimo veliko in končno imamo na voljo tudi denar. Ta sredstva eh, bi seveda morali še povečati, ampak če vidimo, kako se uporablja ta denar in kakšni so rezultati, je to lahko nalezljivo in potem bodo države članice to tudi razumele, zato pa potrebujemo tudi pomoč evropskih inštitucij. Hvala. Še sam bi se rad dotaknil projekta, ki je vezan na usposabljanje, ki se mi zdi izredno pomemben in dve vprašanje imam v zvezi z njim. Po eni strani me zanima, kako v to vključujete socialne partnerje v to dinamiko. Namreč menim, da so to pomembni deležniki, kot so že nekateri predgovorniki povedali. In pogosto govorimo tudi o mm, ponovni oživitvi Evropskega socialnega dialoga in na tem področju, kadar poslušam Evropske sindikate in Business Europe, slišim približno isto analizo vprašanja in potrebe, ki se pojavljajo. In zato mislim, da bi morali tukaj stvari poenostaviti in doseči nek močan dogovor, ki bo bolj konkretno zastavljen. Pa še drugi element. E, povedali ste v vašem prispevku, da smo precej v. Um, zaostanku pri tem eh, širjenju eh, na druge države, učenje jezikov je namreč eh, na preniski ravni in to bi morali spodbuditi, zato ker je učenje in znanje jezikov prednost za tiste, ki to imajo, seveda. In zato me zanima, ali um, ste tudi ta vidik vključili v projekte za zaposlovanje in za vključevanje na trg dela. Gospod Marta, ja, hvala, gospod uh, predsedujoči. Uh, Eh, to so seveda zanimive teme, ampak sam bi šel še dlje. In sicer me zanima, ali, eh, kaj o možnosti vzpostavljanja partnerstva med centri za usposabljanje med, v različnih državah, ali je možno eh, iz tega ustvariti neko prepoznavno orodje, ki bo omogočilo mladim uh, vključevanje v to čezmejno mrežo za usposabljanje, uh, da bo ta prepoznavna in zanimiva. Potem drugo vprašanje. Zanima me uh, priznavanje enakovrednosti uh, diplom in spričeval. Kako delate in kaj delate na tem področju, ki zahteva gotovo zelo poglobljen pristop. Potem pa še <clears throat> vprašanje obmejnih obmo, območij. Sam živim na obmojnem, obmejnem področju, kjer podjetja in predvsem mala in srednja podjetja zelo veliko vlagajo v usposabljanje vajencev. E, to pomeni velike naložbe, e, veliko truda. Po drugi strani pa uh, eh, dosti krat uh, eh, ostajajo praznih rok, saj uh, druge večje družbe, te usposobljene vajence na drugi strani meje tja pritegnejo z boljšimi plačami in uh, z boljšimi delovnimi pogoji. Uh, zaradi tega so delodajalci pogosto tudi um, zadržani pri vključevanju vajencev in eh, pri eh, izvajanju teh oblik usposabljanja. Eh, namreč, res si bi jih želeli obdržati pri njih, potem ko so jih usposobili, vendar pa se zelo pogosto dogaja to, da potem usposobljeni mladi odhajajo drugam. Seveda se pojavlja tudi vprašanje glede proračuna, kako lahko stvari poenostavimo, kako bi lahko zagotovili, da bi sredstva, ki so namenjena za te projekte, pridejo pravočasno do tistih, ki jih potrebujejo in ki se trudijo za izvajanje teh projektov. Potem pa še vprašanje dostojnih bivališč in mobilnosti. Kaj razumete po tem pojmom? Dostojnost bivališč in mobilnosti. Uh, ali govorite o tem, da, je, da bi to moralo biti zaston, da bi morali biti prevozi zaston, ali je to res eh, tako velik strošek za vajence ali kako. Mislim, eh, po drugi strani pa se moramo tukaj vprašati tudi o najnižjih stroških, zato ker pri mobilnosti eh, so stroški seveda različni v odvisnosti od različne države. V nekatere države bodo mladi radi šli, Eh, ampak eh, če boste pa naprimer mladim francozom ponudili, da se gredo uh, usposabljati v Romunijo, uh, mislim, da sredstva, ki bi jih za to tam dobili, ne bodo dovolj. Uh, da jih ne bodo dovolj spodbudila k tej namiri. Hvala. Hvala lepa za vse te pripombe, ki izhajajo iz vašega poznavanja stvari na terenu. In zdaj dajem spet besedo gospe Sukovi, izvolite. Hvala za vprašanje in tudi za vaš interes za to vprašanje. E, za, eh, torej, šla bom po vrstnem redu. 2 milijona 800 tisoč eh, več imamo iz prejšnjega leta sredstev in trenutno ne morem reči, koliko držav se bo prijavilo naš cilj je, da bi imeli dobre ideje v teh projektih in da bomo s tem razvijali um, evropsko politiko na osnovi teh projektov in pripravljalnih ukrepov. Ne pravimo, da je naš cilj. Uh, da bi um, v razpisu sodelovalo 15 držav, temveč želimo videti kakovostne projekte, kar zadeva konsorci tu eh, naj bi, bilo, eh, naj bi bile vsaj tri države v konzorciju, ki predložijo predlog. Ampak lahko je seveda več držav za to mobilnost znotraj EU. Ampak najmanj tri države, kajti dve je premalo za vzpostavitev omrežja. Lahko je torej več držav in kot sem rekla, poskušamo ugotoviti, kateri so najboljši projekti, ki vsebujejo eh, izvedljive eh, in dobre ideje. V celoti se strinjam, da z omejenim proračunom, ki ga imamo za eh, pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, da moramo predvsem opozoriti na dodano vrednost Evropske unije. Tako razumemo tudi ideje teh projektov in ukrepov, da gre za nove modele, ki se lahko uporabijo na široki bazi, če so uspešni, lahko se uporabijo v vseh državah in sicer ne samo z zneski, ki so na voljo v okviru teh poletnih pilotnih projektov, temveč tudi z uporabo nacionalnih Eh, skladov z vključitvijo teh modilov v nacionalne politike in tudi z uporabo sredstev iz strukturnih skladov, ki so jim na razpolago. Strinjam se s tem, da pri mnogih projektih gre za socialni vidik in to je ena od ključnih prioritet Evropske komisije, socialni element vsake politike je vidno bolj pomemben dejavnik in zato vsako politiko ocenjujemo najprej glede na eh, socialne posledice za družbo in za posameznike, kar zadeva vključitev socialnih partnerjev. Komisija eh, je eh, iz te vključitve soc, socialnih partnerjev v razpravo naredija, naredila prioriteto v vsakem projektu, ki ga pripravljamo, ne samo pri pilotnih projektih, temveč tudi z neposredno upravljenimi eh, inštrumenti, poskusimo vključiti socialne partnerje v vseh fazah projektov, projekta. Vključitev socialnih partnerjev pri nekaterih projektih celo pogoji pod, pri drugih pa je to možnost. In imamo dobre projekte, kjer so socialni partneri bili zelo, zelo aktivni pri izvajanju dobrih projektov in eh, razvijanju novih modelov. Torej zelo eh, tesno sodelujemo s socialnimi partnerji, ne samo pri pilotnih projektih. V Evropskem strukturnem skladu smo eh, predvideli to partnerstvo in socialni partnerji naj bi bili eh, del um, um, izvajanja projektov sredstvi iz eh, skladov. Um, Poskušamo razvijati nove modele in nove ukrepe in če tega ne komuniciramo dobro, potem seveda izgubljamo pomembno priložnost. Za skoraj vse projekte smo razvili komunikacijsko strategijo. Najprej je to, eh, gre za to, da javnost izve, eh, kakšni so predlogi, zakaj gre pri teh razpisih, ki jih pripravljamo in ko eh, so doseženi rezultati teh projektov, moramo objaviti te rezultate. Samo en primer. Eh, Evropskega socialnega sklada, ki je ključni partner pri izvajanju projektov, e, imamo odbor, ki se redno sreča in, um, in tudi odbor za uh, socialni program ima tako imenovani odbor EASY. In zato sta se sestala odba, oba odbora in um, treba je predvsem upravnim organom v državah članicah, ki izvajajo projekte, um, posredovati ustrezne informacije. Um, bile so sprožene tudi nekatere ideje, kako um, uporabiti pristope neposrednega upravljanja in kako bi um, stroške lahko uporabili za um, programe, ki se skupno izvajajo in, in, in, navedla sem tudi angažma MSP-jev. Um, mala in srednje velika podjetja naj bi bila prav tako uh, del upravičencev v okviru projekta za vajeništvo. Moramo zagotoviti, da imajo vsa podjetja enak dostop do projektov in do podpor, ki se zagotavlja v okviru teh projektov. Tudi mala podjetja morajo um, imeti možnost um, zaposliti vajence. Pri pilotnih projektih v okviru vajeništva bomo omogočili podpore za jezikovne tečaje pred uh, tem vajeništvom, preden gredo um, mladi na vajeništvo. Um, in mislim, da, bo, da bodo s tem tudi um, MSP-ji imeli lažji dostop do vajencev. Torej ne izključimo nobenega sektorja od vsega začetka, čakamo na vloga in naš cilj je, da imamo dobre projekte. To pa je lahko na katerem koli sektorju. Minimo, da je možno razviti dobre projekte na različnih sektorjih, nimamo glede tega nobenih preferenc. Kar zadeva zaščito trga dela za invalidne osebe. Torej, poskušamo eh, zagotoviti dostop eh, invalidnih oseb eh, in to je horizontalna tema. Ne sprejemamo nobenih predlogov, ki bi izključevali eh, sodelovanje oseb s prizadetostjo v teh projektih. In to bomo seveda upoštevali pri vseh izdatkih, odhodkih Evropske unije pod tem zaposlovanjem mladih in kakšni ukrepi so bili skri, sprijeti. 2013 je bila uveden, uvedeno jamstvo za mlade 6,3 milijardami in um, Sedaj smo objavili prvo poročilo, kako se je izvajalo jamstvo za mlade. So države članice, kjer se je brezposlenost zmanjšala na, na um, um, trdimo, da je to samo zaradi jamstva za mlade, ampak um, torej tudi drugi makroekonomski dejavniki so igrali vlogo. Um, pobuda jamstva za mlade se je, namen, je bila namenjena predvsem državam, kjer je bila brezposobnost mladih nad 20 eh, odstotki. Um, 2015 je 15 držav članic um, um, uporabilo ta sredstva. Torej, 20 držav bi bilo upravičenih, ampak um, v petih državah so regije, kjer brezposlenost ni više od 25 odstotkov. In mislimo, da je naš prispevek na vsak način tudi pripomogel k izboljšanju in v državah, kjer je problem še zelo akuten, um, želimo nameniti milijardo 200 milijonov dodatnih sredstev za boj proti temu pojavu. Potem um, v socialnem um, sporazumu 2014 je šlo tudi za starejše osebe. Gre pa tudi uh, za aktiviranje starejših ljudi, torej da bi ljudje ostali bolj dolgo v zaposlitvi in da bi pač prevzeli funkcije, ki so primirne za nje, kajti minimo, da so starejši ljudje pravzaprav veliko premoženja, eh, ki ga je treba izkoristiti. In mnogo dejavnosti potika v državah članicah glede vključevanja starejših oseb, mogoče ne v eh, zaposlitvah, eh, torej v celodnevnih zaposlitvah, temveč v v drugih vrstah zaposlitev, kjer pa se lahko poslužijo potem izkušenj teh eh, starejših ljudi. Potem tudi sklad za prikrajšane, štiri države članice eh, izvaja samo opa, eh, operativni program za socialno vključevanje in v trih državah predvidevajo eh, sredstva tudi za projekte zato, da bi omogočili starejšim osebam bolj dostojno življenje in predvsem tistim starejšim, ki imajo težave. Govorimo o migrantih, o mobilnosti, o omejitvah, o finančnih omejitvah, ampak pilotni projekti so predvsem test za modele, ki bi jih lahko razvijali. Ta ti zniski ne bodo pomagali rešiti problemov povsod in ne pričakujemo, da bi s tem omejenim denarjem pomagali rešiti probleme povsod po Evropi. Um, gospod Mann je eh, opozoril na to, da je bilo države članice treba prepričati o izvajanju jamstva za mlade um, v državah članicah so nastala nova partnerstva za izvajanje jamstva za mlade, reformirali in restrukturirali pa smo tudi službe um, za zaposlovanje kot ključne kontaktne točke, da bi bolj dosegale mlade brezposelno, brezposelne. Veliko organizacij, tudi mladinskih organizacij, promovira uporabo jamstva za mlade v številnih državah članicah. On, uh, the apprenticeship project and, uh... Kar zadeva projekt vajeništva, in socialne partnerje. Socialni partnerji so element projekta. Poskušamo eh, na eh, srečanjih z deležniki, na drugih prireditvah, na srečanjih s socialnimi partnerji in konferencah Eh, sporočati, kakšne rezultate dosegamo. In več je forumov za srečanje s socialnimi partnerji. Pri tem torej veliko projektov in programov poteka s socialnimi partnerji in spodbujamo jih, da se vključijo v izvajanje pilotnih projektov kar zadeva priznavanje kvalifikacij in diplom. Seveda je to pogoj za uspeh. In nekdo, ki je pridobil eh, kvalifikacijo, mora biti tudi nagrajen za napore. Ne poskušamo prepričiti ali dati prednost predlogom ali podjetjem, ki se prijavijo za projekte ki ne eh, spoštujejo pravil, želimo biti pravični, torej eh, pravila mora vsak eh, spoštovati na enak način. Eh, torej, seveda poskušamo zagotoviti, da so pravila spoštovana že pri vlogi projekta, ampak tudi potem pri izvajanju. ne dajemo prednosti eh, osebam, ki ne spoštujejo pravil. Eh, Hočemo poenostaviti eh, te projekte, so pa seveda tudi določeni zakonski predpisi v okviru proračuna, ki jih je treba upoštevati in to eh, vodi do tega, da selekcija traja približno dva meseca. Poskušamo eh, sicer pospešiti ta proces, kar zadeva dostojno bivanje. Predlogi za vajeništvo in mobilnost delavcev naj bi dali dovolj finančne pomoči osebom, ki gredo, gredo v tujino, da Eh, lahko dostojno bivajo in poskušamo, da bi ljudje dobili to, eh, kar potrebujo, da lahko dostojno bivajo v eh, drugi državi članici. Upam, da sem dovolj podrobno odgovorila na vprašanja. Če so še dodatna vprašanja, bom seveda še odgovorila. Hvala lepa vsem. Mislim, da je bilo veliko vprašanj, tudi veliko odgovorov to je zelo pomembno, da lahko imamo takšno izmenjavo o teh eh, vprašanjih. Torej, kar se tiče koledarja, glede poročila v zvezi s splošnim proračunom, torej 25. aprila je rok za uložitev projektnih eh, in akcijskih načrtov. To boste, to boste dobili tudi po eh, elektronski pošti, torej koledar z vsemi datumi, ki jih tu ne bomo posebej omenjali. Sedaj predlagam, da nadaljujemo z naslednjo točko in zahvaljujem se vam za vaš odgovor. Naslednja točka dnevnega reda je osnutek mnenja v zvezi s krepitvijo ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v Evropski uniji. In pripravljalka mnenja je gospa González Penjas. Izvolite. Hvala lepa, dobr dan. To je eh, poročilo na pobudo odbora za eh, pravice žensk. Torej, želeli smo si pogledati situacijo na mednarodnem in evropskem eh, nivoju. Eh, to je tudi skladno z cilji za 2017, torej Združenih narodov in pa tudi tematika pravic žensk, o kateri smo govorili 8. marca. Torej, eh, vemo, da obstajajo strukturne uvere za krepitev ekonomskega položaja eh, žensk eh, v različnih oblikah neenakosti v zasebnem in javnem sektorju. In menimo, da je odpravljanje teh socialno-političnih in gospodarskih vidikov, ki pomagajo pri ohranjanju te situacije, kompleksno vprašanje. Uh, In eh, mi smo postavili vprašanje v osmih eh, točkah, ki se nam zdijo ključne eh, za doseganje pravic žensk in enako spolov v zasebnem in javnem sektorju. Se pravi, prvi je enaka plača in pa um, nediskriminacija na delovnem mestu za ženske. Uh, Eh, in na to je treba odpraviti poklicno segregacijo z obravnavanjem diskriminatornih eh, stereotipov in tako dalje. Prav tako je eh, treba spodbujati udeležbo žensk na trgu dela in pri izobraževanju, usposabljanju in pri vseh oblikah oskrbe. V tem smislu bi eh, želela izpostaviti specifičen vidik v, četrtem, eh, v četrti točki, torej pozivamo k ukrepom, ki bodo zagotovili ekonomsko in socialno dostojanstvo feminiziranega dela, kot je naprimer eh, delo v gospodinstvu. Pomembno je, da te sektorje lahko tudi um, izpostavimo na ekonomskem in socialnem, eh, eh, na ekonomskem in socialnem nivoju. Na to eh, petič pozivamo države članice, da izvršujo zakone in politike dela, ki prepovedujo diskriminacijo žensk pri zaposlovanju, ohranjanju zaposlitve, napredovanju, tako kot v javnem kot zasebnem sektorju in prav tako Poziva tudi države članice naj okrepijo in zagotovijo dosledno uveljavljanje pravice eh, do kolektivnih pogajanj v zasebnem in javnem sektorju in eh, prav tako eh, vemo tudi, da ne bomo okrepili situacije eh, žensk, eh, če ne bomo zagotovili tudi kakovostnih storitev otroškega varstva in spodbujali enake delitev neplačanega dela v gospodinstvu in so odgovornosti na področju oskrbe. Torej, to vključuje politične, gospodarske eh, in socialne vidike, ki omogočajo močitev žensk v zasebnem in javnem sektorju. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci in vsem članom tega odbora. Uh, e. Hvala lepa, gospa Sofija Ribero za LS. Hvala lepa, predsedujoči. Bom govorila angliško, ker nadomeščam Agnes Kolovsko. Se pravi, čujem, ne znam pravilno izgovoriti njenega imena. Ona je poročevalka v senci in se opravičuje, da se nam danes ni mogla pridružiti. Prosila me je, da eh, predstavim eh, stališče ELS-a v zvezi z eh, mnenjem o krepitvi ekonomskega položaja žensko zasebnem in javnem sektorju v EU ekonomska omočitev eh, žensk je zelo pomembno vprašanje, tako individualno za ženske, kot tudi za um, rast in vklju, vključenost v uh, evropsko gospodarstvo. Na uh, zadnjem uh, sestanku odbora uh, Združenih narodov uh, za ženske je uh, bilo uh, govora o krepitvi ekonomskega položaja žensk. In eh, Evropska komisija je eh, pripravila konkretne zakonodajne in nezakonodajne eh, predloge rešitev na tem področju. Pomembno je, da Evropski parlament in odbor EMPL jasno določajo cilje na področju krepitve ekonomskega položaja žensk in to je mogoče doseči na evropski ravni. LS bi želel eh, izpostaviti koristi omočitve žensk in pa vključenosti žensk za gospodarstvo in za poslovni svet. Tu ne gre samo za eh, vprašanje, ki bi bilo marginalne narave ali ki bi se nanašalo samo na ženske. To pomaga k rasti in vključevanju. Eh, poročevalka v senci se želi eh, osredotočiti na vprašanje nediskriminacije na delovnem mestu in tudi na vprašanje, kako bi lahko praktično eh, izvajanje zakonodaje izboljšali. Dobro je, če imamo dobro zakonodajo, ampak tudi najboljša zakonodaja ne more izpolniti svojega potencijala, če se je ne izvaja. In na koncu bi eh, porčevalka v senci želela izpostaviti vprašanje um, žensk, ki delajo v gospodinstvu in pri tem bi želeli promovirati um, prožne uh, rešitve uh, za uh, boj proti diskriminaciji na tem področju. Uh, Poročevalka v senci se veseli dela z drugimi poročevalci v senci in sporočevalko eh, in upa, da bomo našli eh, pozitivne rešitve, ki bodo pomagale in prispevale k omočitvi žensk. Hvala lepa, Agnes Jomnirus za SND. Tudi sama predlagam eh, Mijo Petro, ki se nam ni mogla danes pridružiti in prosila me je, da predstavim njeno stališče. Za nas je pomembno, da se eh, obrnemo tudi na eh, študijo eh, inštituta o enakosti spolov iz Vilniusa in enako enakost med spoloma bi eh, omogočila ustvariti 1,5 milijonov novih eh, delovnih mest in eh, to kaže tudi, v kolikšni meri so ženske pomembne za trg dela. Kot vemo, na trgu dela res potrebujemo to enakopravnost, enakost med moškimi in ženskami, ampak če ne bomo imeli ustrezne otroške oskrbe, ženske ne bodo mogle delati uh, izven uh, doma. Torej, uh, najprej se je treba osredotočiti na to ravnotežje med uh, družinskim življenjem in delom. Uh, ženske morajo imeti možnost, da uživajo tudi polno družinsko in uh, poklicno življenje. Uh, Če želimo, da bodo ženske dejansko vključene v trg dela, potem eh, potrebujemo ustrezno usposabljanje, eh, doživljensko usposabljanje, ažuriranje veščin na področju naprimer digitalnih eh, veščin, kar je ključnega pomena za ustrezno poklicno usposobljenost danes. Tudi, če ne delamo z računalniki, še vedno potrebujemo te veščine, tudi če to pomeni samo, da je treba naročiti nek proizvod ali upisati svoje delovne ure. In ženska moramo omogočiti tudi dostop do vseh sektorjev. Torej, veliko več žensk potrebujemo na področju znanosti, inženiringa, eh, matematike. Torej, to pogosto gledamo kot eh, nek moški svet, eh, ampak to se more hitro spremeniti in tudi učitelji morajo spodbujati eh, ženske, dijakinje in študentke, ki kažejo potencijal na tem področju. Na to potrebujemo tudi ženske na različnih ravneh z različnim ozadjem in uh, Zato potrebujemo prepoznavanje formalnih in neformalnih veščin in to je vedno bolj pomembno na trgu dela. Ljudje delajo veliko prostovoljnega dela, veliko se uh, naučijo s tem, ko opravljajo neko delo in zato ne moremo več zahtevati od ljudi, da sedijo v neki. Uh, v neki eh, dvorani in poslušajo predavanje, predavanja in uh, zahtevati, da je to edini način, kako se lahko učimo. Zlasti na tej dolgi poti v trg dela moramo ženske še posebej spodbujati. In na to enakost eh, v poklicnem življenju, to je nekaj, za kar si že dolgo desetletje prizadevamo. Razlika v plačilu za isto delo obstaja v vseh državah Evropske unije in moramo si prizadevati na odprt in transparenten način, da se to odpravi. Evropska unija mora v to investirati, ampak ne samo na finančni ravni. Uh, in mora spodbujati ženske podjetnice vsaj v začetni fazi in uh, na ta način bi lahko na manj birokratski, manj kompleksen način uporabljali naprimer sklad EFSI. Hvala za to temo in sicer eh, krepitev ekonomske zmogljivosti ženske. Um, enakost je zame zelo nevaren pojem, kajti ali obstaja ta enakost, so velike razlike med ženskami in moškimi in če ne upoštevamo teh temeljnih razlik, potem v družbi vedno izpade ena skupina in to so matere. Matere um, storijo ogromno in to vidimo na tem, um, kako se jih drugot plačuje. Torej, pri nas imamo naprimer varovanca in um, um, v teh rejniških družinah, um, torej, če imaš um, otroka, um, dobiš denar za to. V otroškem varstvu, v pri otroški vzgoji imamo plače, pri materi pa govorimo o materinskem dopustu, o starševskem dopustu in tako naprej. Sploh ne razumem tega pojma. Po, eh, dopust imam sedem otrok doma z ženo in če imam midva dopust, je to zelo delovno intenzivn dopust in eh, imam veliko dela. Eh, seveda si vesel, da si skupaj z otroki, vendar pravzaprav samo dolgoročno, če poznaje gledaš filme in vidiš, kako super je bilo. Ampak eh, torej ta materinski dopust in napačen izraz, po moje, so primerjave napačne. Moški in ženske so približno 20 odstotkov narazen to je ta vrzel. Če pa eh, primirjamo starše in tiste, ki eh, so brez otrok, in tu moramo spet predvsem upoštevati matere, ugotovimo vrzel 40 odstotkov. Tih dodatnih 20 odstotkov se moramo lotiti. In upam, da tu nekdo, ki nima otrok, ne bo rekel tako zviška, zakaj pa, si, zakaj pa imaš otroka se to je vendarle osnova naše socialne zakonodaje. Pravkar sem slišal, oba starša naj delata in spet smo pri materinskem dopustu. Vsi smo vidno samo na dopustu in zato naj grejo delati. V večini držav in mest eh, se spodbuja tuja, tuje varstvo otrok. Se pravi, da se plača nekaj za nekaj, kar se pridrži staršem in mislim, da moramo spremeniti način razmišljanja. Starši morajo imeti možnost izbire, tako da lahko rečejo, dobim določen denar, s tem lahko ostanem doma ali porabim za tuje varstvo. Gospodarstvo mora drugače ravnati z materami. Potrebujemo družinske centre, ki ponujajo različne vrste pomoči ki so fleksibilni, gospodarstvo, ki fleksibilno ravna starši. Tako bo gospodarstvo postalo bolj produktivno in tudi zadovoljstvo z delom bo veliko večje. Eh, razvil sem, sem izraz mompreneurs, torej eh, če je ženska bila mama in postane podjetnica, ima dodatne obveznosti. Torej, med materinstvom ni vključena v podjetje, ne more ohranjati omrežja in v bistvu izgublja kontakt in mora potem veliko nadoknaditi, če želi potem naprej voditi podjetje sem za eh, plačo za vzgojo. Um, in tu bi se morali usmerjati po eh, plačah, naprimer v otroškem varstvu, v otroških vrtcih in tako naprej, potem bo eh, tudi ta razlika v plačah in poznaje v pokojninah manjša. In gospodarstvo moramo, gospodarstvo moramo zagotoviti enake plače in pri tem posebej poštivati starše, da bodo tudi starši imeli enake plače. Gospod Selimovič. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalki za osnutek mnenja, ki je dobra osnova za delo. 76 odstotkov evropejcev ima občutek, da mora biti nenakost med moškimi in ženskami evropska prioriteta po eurobarometru. 91 odstotkov meni, da je to potrebno za bolj pravično družbo. Torej, če želimo narediti nekaj, kar se zdi evropskim državljanom pomembno, potem je treba nekaj narediti glede tega vprašanja. Evropska unija je naredila postopen. Eh, napredek, ampak eh, to bo trajalo še zelo, zelo dolgo. Še vedno ostajajo velike vrzeli na področju eh, zaposlovanja, pa je napredek zelo počasen. Potrebujemo enak dostop do trga dela, enakost na vodilnih položajih, enakost plač in tako dalje. Torej, še vedno ostaja razlika med plačami moških in ženskih, 17,4 odstotke je poprečje EU, ampak razlike med državami so zelo pomembne in pri pokojninah je ta odstotek še višji, 39 odstotkov. V Evropi 60 odstotkov um, uh, podiplomskih uh, diplomant, ki je uh, žensk, ampak uh, manj kot pa 5 odstotkov ženske na vodilnih položajih. In uh, ženske dvakrat več časa porabijo Eh, z neplačanim gospodinskim delom kot moški. Pomembno je, da podpremo gospodarsko neodvisnost žensk, kar je eh, predpogoj za to, da lahko izbirajo svoj način življenja. In eh, vključevanje žensko trg dela je uh, pomembno že iz eh, strogo gospodarskih eh, vidikov, gospodarske rasti, vključenosti in tako dalje. Na splošno se strinjam z besedilom, ampak eh, imam nekaj, um, nekaj pripomp. Glede uh, drugega odstavka mislim, da bi morali biti bolj ambiciozni, uh, kaj Hkrati eh, sedanja formulacija je preveč splošna. Moramo govoriti o enakosti med moškimi in ženskami, kajti to je pravno načelo, ki je zapisano v pogodbe. Rad bi eh, tudi v ta odstavek eh, zapisal bolj pozitiven, pozitivno formulacijo v zvezi s prožnostjo delovnega trga. Mi liberalci s tem nimamo težav. No, to bi eh, želel, da bi eh, zapisali, da je treba podpreti podjetnice z dostopom do financiranja, usposabljanje, um, eh, ravnoteže med poklicnim in privatnim življenjem in tako dalje. Zahvaljujem se poročevalki za dobro poročilo. Gotovo bomo imeli tudi nekaj amandmajev, ki bodo odrazili našo liberalno perspektivo. Hvala lepa. Gospa Štanoka, torej tu uh, predstavljam uh, gospo Moniko Vano, ki je poročevalka v Senci in ki se nam danes ni mogla pridružiti in prosila me je, da se najprej zahvalim gospe Tani Gonzalez Penjas za osnutek mnenja in povem, da se strinjamo s pristopom nasploh, ampak eh, okrepili bi nekaj točk, upoštevali bi eh, položaj eh, zelenih, gospodarska omočitev žensk je vsega, eno temeljev enakosti med spoloma in zato bomo uložili predlog spremembe, ki podčrtuje eh, pomembnost med eh, ravnotežjem, med eh, zasebnim življenjem in poklicnim življenjem in tudi med materinstvom in očetovstvom. Vemo, da je komisija pripravila tudi novo direktivo na to temo. Prav tako ne smemo pozabiti omeniti tudi uh, zelo hudih učinkov uh, eh, vrčevalnih ukrepov na uh, gospodarsko omočitev žensk. Vem, da se vse politične skupine ne strinjajo s tem, ampak mi smo zelo kritični z tega vidika. In prav tako bi želeli izpostaviti tudi pomembno vlogo javnih služb. To so ideje, ki jih bomo predložili s svojimi predlogi sprememb. Hvala lepa, gospod Mahcan. Hvala lepa, bom zelo kratek. Mislim, da nam je ura že malce ušla. Torej, glede um, krepitve ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU, mi menimo, da 70 eh, do 90 odstotkov žensk je sedaj prisiljenih v to, da so zaposlene v tej potrošniški družbi, kaj ti žal v današnji družbi potrebujemo eh, dva dohodka za to, da lahko eh, dostojno skrbimo za gospodinstvo. Torej, v to so prisiljene in tu govorimo 70 do 90 odstotkov žensk, ne govorimo o tistih 20 odstotkih, ki so briljantne in ki so uspešne. Ampak eh, ženske so tudi um, izkoriščene torej z um, skrajšanim delovnim časom, naprimer v določenih sektorjih, na to uh, imajo nizke plače, uh, poleg tega um, pa trpi tudi uh, zasebno življenje, zato ker v ponedeljek izvejo, kakšen bo njihov urnik eh, za teden in tako se ne morejo ukvarjati ne z družino, ne s počitnicami, ne z ničemer. In vsi naši amandmaji bodo oblikovani v tem smislu. Hvala lepa. Sedaj uh, bomo zaprli seznam uh, govorcev in uh, predlagam, da začnemo z gospodi Bero. Yes. Hvala lepa. Predsednik, bom pa v portugalščini zdaj. Samo nekaj kratkih pripomp v zvezi s tem poročilom. Prvič, <clears throat> treba je upoštevati tudi predviden razvoj trga dela zaradi novih tehnologij in digitalizacije in da je treba upoštevati tudi visoko kvalificirane osebe ki so potrebne na tem področju. In zato, če ne samo na portugalskem, odkudar prihajam, ampak tudi povsod v Evropi ne bomo res stavili na usposabljanje mladih in otrok za to področje, ne bomo mogli ne kratkoročno, ne srednjeročno eh, premostiti eh, težav in tudi plačnih razlik. Potem, kar zadeva usklajevanje eh, materinstva in družinskega življenja z delom je treba tukaj povdariti tudi vlogo očetov, moških in zato je treba spodbuditi države članice, da bodo uvedle dovoljenja za spodbuditi Eh, starševsko in očetovsko odsotnost, pa tudi eh, očetovski dopust za spremljanje otrok po rojstvu, namreč skrb za otroke ne sme ostati zgolj na plečih žensk, temveč je treba v to vključiti tudi moške. In eh, tudi ti pač morajo vedeti, katere so njihove očetovske in starševske dožnosti, poleg delovnih, ki jih imajo na drugi strani. Potem, eh, eh, zapustitve morajo biti zastavljene na bolj prožen način, zato da starši lahko spremljajo otroke pri njihovem odraščanju in, in eh, izobraževanju. Hmm. Zato gre tukaj za možnosti, ki bodo ustvarjene na samem delovnem mestu in ne samo za vprašanje usklajevanja delovnega s poklicnim življenjem. Um, treba je to upoštevati tako pri urniku dela uh, in urniku šol, ker morajo starši imeti možnost, da gredo otroke iskat v šolo po pouku oziroma uh, Eh, morajo imeti šole možnost, da bodo starši lahko šli po otroke ob štirih, kadar bojo končali delo, naprimer. Eh, potem Eh, zaposlitev na domu, v družini, to mora biti priznana oblika zaposlitve, mora biti jasno, katere so eh, zmožnosti in veščine, ki so za to potrebne. Ehm, In eh, tudi je treba upoštevati to, da tako mladi in otroci kot ostareli ljudje potrebujejo spremstvo in eh, podporo. Eh, zato je treba predvideti tudi sistem vključevanja v družbo in na trg dela, potem ko se opravi to delo doma. Hvala. Zdaj pa gospod Prijeto. Ja, sam se strinjam seveda s tem, da je treba predvideti, delati na vrednotah, zato da bomo lahko omogočili vključitev žensk na trg dela. Dejstvo je, da imamo tukaj težave na samem začetku. V naši družbi je namreč težko ustvariti enake možnosti za moške in za ženske. E, zaradi tega se tudi pri najmlajših e, pojavljajo stereotipi in oblike mačizma, proti kateremu smo se pa tako borili v zadnjih desetletjih. Zato je pomembno osvetliti tudi vprašanje nasilja med spoloma, tudi v delovnem okolju in tudi um, zaradi nadlegovanja. Te oblike nasilja in nadlegovanja je treba preprečiti na delovnem mestu. Uh, In moramo zato imeti predpise, ki bodo ehm, prispevali k preprečevanju takih dejanj. Potem usklejevanje družinskega in poklicnega življenja, prilagajanje urnikov in tako naprej. E, imamo zelo veliko študij, ki kažejo na to, da Urniki, ki so prožnejši in prilagojeni usklajevanju z družinskim življenjem, eh, prispevajo k večji učinkovitosti, večji produktivnosti in tudi k večjemu dobičku pri delu in to je treba upoštevati. Potem pa tudi očetovski dopust, eh, ki, lahko, ki poveča eh, pripadnost moških in odgovornost moških pri skrbi za otroke, To je zelo pomembno in zato me zelo skrbi, da govorimo o tem, da bi potrebovali strukture znotraj tovaren, ki bodo skrbele za otroke in tako naprej. Mm, je treba poudariti, da vendarle otroci imajo starše in starši morajo imeti možnost za to, da bodo izvajali svojo starševsko odgovornost in obveznosti. In zdaj, uh, mi moramo zagotoviti sto odstotno plačilo za eh, starše na starševskem dopustu. To je zelo pomembno. Zelo me skrbijo razlike v plačah, kar je že zapisano uh, v poročilu. Skrbijo pa me tudi te razlike na digitalnem področju, uh, kjer se to zdaj samo še povečuje. Iz desetletja v desetletje govorimo o isti zadevi, ampak zaradi digitalizacije se to samo še povečuje. In zato bi se morali bolj zauzeti za odpravo in preprečevanje teh eh, primerov neenake obravnave. Pa še nekaj bi omenil, dvojna diskriminacija na delovnem področju, ženske migracije, ženske, ženske migrantke, ženske na podeželju, um, ženske iz uh, ranljivih skupin. Torej, vse to so uh, težave, ki jih imamo in uh, proti katerim se moramo boriti ne samo iz socialnega vidika, ampak tudi zaradi gospodarske učinkovitosti. Uh, Gospod Martan, še eh, jaz bom podal par pripom. Sam sem mladi oče in zelo naiven sem bil, ko eh, se mi je rodil sin eh, in sem v Evropskem parlamentu prosil za očetovski dopust in rekli so mi, da to ne obstaja, da te možnosti nimam. Tako da mislim, da je kredibilnost poslanca v tem, da lahko sam eh, uporabi in ima na voljo mehanizem, za katerega se zauzema. Eh, Torej, brez polne emancipacije, kulturne in družbene, eh, se družba ne bo mogla razviti in zato je treba tukaj klišeje premoščati. Eh, namreč, vprašanje ob zaposlovanju, naprimer, vprašanje, ali boste lahko usklejevali vaše poklicno življenje z vašim družinskim življenjem, To je vprašanje, ki se ob, eh, na intervju za zaposlitev moškim ne postavlja nikoli, postavlja se samo ženskam. E, tako da se tudi netipične oblike zaposlitev ponujajo enim, ne pa drugim. E, dvojno, dv, dvojni delovni dan naprimer, ki ga nekateri delajo in tako naprej, poslušajte, vprašajte se je treba, kaj lahko s tem prispevamo k učinkovitosti in k koristnosti. Eh, sestanki ob 18. popovdne, ali to res lahko kaj prinese. Uh, tako da, ja, sam se strinjam s tem, da je tukaj treba narediti korake naprej, vendar pa eh, bi želel poudariti, da je nujno zagotoviti eh, emancipacijo predvsem na kulturnem in eh, družbenem področju in šele potem bomo lahko to dosegli tudi na področju zaposlovanja in gospodarstva. Hvala. <laughs> Gospa González. Najlepša hvala vsem za vse vaše prispevke, eh, ki so bili vsi usmerjeni približno v isto smer, kar bo eh, zelo olajšalo pripravo mnenja. Mogoče samo nekaj, te številke, ki so bile omenjene in ki kažejo na zelo eh, težko situacijo, s tem se vsem vsi strinjajo, strinjamo seveda. To sta izpostavili tudi skupini ELS in SND. In dejstvo, da je treba poudariti, kako uh, vključitev žensk na trg dela in upoštevanje enakosti žensk uh, pomembno prispevajo k uspešnosti podjetij in gospodarstva v širšem smislu, uh, je treba še poudariti. In z. Uh, pravim pristopom je gotovo možno v Evropi ustvariti na milijone novih delovnih mest. Potem eh, gospodinja oziroma ženske, ki so zaposlene doma, to je profil, ki je res eh, podcenjen in neprimerno obravnavan. Eh, potem pa neenakost na delovnem mestu. Eh, obstaja zelo veliko profilov, v katerih so moški dosti bolj prisotni kot ženske in dosti bolj prepoznavni in proti temu se je tudi treba boriti. Potem pa eh, njega družinskega člana znotraj same družine, eh, to je tudi nekaj, kar bi morali eh, z, nagraditi z neko plačo. Verjetno ne bi to bila plača, kot je za vzgojo in izobraževanje ali kakršna druga, vendar na vsak način bi morala neka plača biti predvideni, zato ker imajo vsi seveda pravico do nudenja take nege in oskrbe, ampak tudi do prejemanja nege in oskrbe. In uh, to je treba jasno poudariti. Potem pa je treba tudi poudariti vlogo javnega sektorja, za kar se eh, tudi zauzemajo zeleni, ki so to poudarjali v zadnjih letih še zlasti v luči negativnih učinkov vrčevalnih ukrepov. To so glavne smernice, na katerih bomo nadaljevali z delom in najlepša hvala vsem za prispevke. Hvala zdaj pa k naslednji točki na dnevnem redu. To pa so legitimni ukrepi za zaščito žvižgačev, ki z razkritjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu. E, zato je pristojni odbor odbor za pravne zadeve, Juri, in besedo bom dal gospe Sofiji Ribeiro, ki nadomešča gospoda Davida Kazo, ki je odsoten. Tri minute, izvolite. Greš. Hvala, govorila bom angliško, ker um, nadomeščam gospodo Kazo. Torej, cilj tega mnenja je, da bi um, dali svoj prispevek um, odboru Juri, da se zaščitijo žvižga, či ko razkrivajo informacije. V um, osnutku mnenja uh, podpira predvsem in povdarja, vlogo žvižgačev pri razkrivanju korupcije, tako na zasebnem kot na javnem področju. David Kaza je mnenja, da moramo spremeniti javno zaznavanje žvižgačev kot eh, mehanizem zgodnega opazarjanja za preprečevanje korupcije. In to je na vsak način zelo pomemben vidik demokratične odgovornosti. Eurobarometer je, Eurobarometer je 2014 pokazal, da um, um, pomankljiva podpora žvižgačev jih ovira pri tem, da bi res razkrili te informacije. Uh, In zato je treba na vsak način prepričiti maščevanje ali naprimer odpuščanje takih žvižgačev. E, tudi e, e, nadlegovanje ali maščevanje kolegov na delovnem mestu je treba prepričiti. Torej, zaščita žvižgačev je bila priznana strani vseh mednarodnih pomembnih organi mednarodnih organizacijah. Nekatere države članice še vedno nimajo nobene zakonodaje na tem področju. Korupcija je eden od največjih problemov, s katerimi se sooča svet danes. In to je razširjeno po vsem svetu. To so pokazali naprimer afera s panamskim, panamskimi dokumenti in to seveda škoduje državljanom, kaj ti preprečuje vključujočo gospodarsko rast na, eh, na različnih področjih, razen tega vpliva tudi na delovno pravo, katerega namen je, da ščiti delavca in to včasih vodi tudi do prekarnih zaposlitev in do slabih delovnih pogojev. Ob koncu David Kaza želi, poudariti, da moramo upoštevati, da niso, da ne delujejo vsi eh, žvižgači v dobri viri in ti morajo biti seveda tudi, um, to je treba prav tako upoštevati in 26. april je rok za vložitev um, sprememb. Zdaj dobijo besedo poročevalci. V senci dve minute imate na volje. Izvolite na mesto gospoda Balasa eh, Agnes. Eh, Gospod Balas eh, obžaluje, da ne more biti na tej razpravi. Želi se zahvaliti gospodu Kazi za ta predlog. In v glavnem je iz tega mnenja, da so v zadnjem desetletju žvižgači igrali pomembno vlogo pri skritju informacij in da so pri tem Eh, razkrili skandal, škandale v zvezi s korupcijo ali tudi z eh, davčnimi goljofijami, v katere eh, so bila vključena podjetja, tudi finančne inštitucije in to je škodilo nacionalni in evropski um, družbi. V tem mnenju um, odbora Impel Eh, bi morali poslati signal komisiji in državam članicam in sicer, da se vzpostavi zakonodajni okvir za dobro zaščito žvečkačev v okviru pokli njihove poklicne dejavnosti. Veliko deležnikov in nevladnih organizacij je že eh, predlagalo ukrepe in tudi smirnice, ki bi lahko prispevale k vzpostavitvi zakonitega statusa žvižgačev in želi, eh, gospod Balas, podariti nekaj vidikov, tako kot povdarja poročevalec, eh, torej diskriminacija, maščevanje na delovnem mestu, eh, torej delovne sankcije, eh, kazni. Eh, Um, nadlegovanje tu je treba prepričiti, potem zaupnost in anonimnost identitete žvižgačev in njihove dejavnosti je treba zagotoviti, dokler ni dokaza, da je razkrita informacija napačna. Um, treba je zagotoviti osebno zaščito žvižgačev in njihovih družin, predvsem, ko gre za varnost. Um, Eh, tudi njihovega eh, življenja in razen tega potrebujemo mehanizme poročanja tako na delovnem mestu kot tudi um, torej moramo razmisliti tudi o vzpostaviti neodvisnega evropskega organa, ki lahko um, preišče kakovost informacije, ki jo je razkril potencijalni žvižgač. Evropski varoh človekovih pravic bi lahko prevzel dodatne pristojnosti in sicer um, tudi v sodelovanju s posebnimi agencijami za IKR in Aldenino. Ni nikogar, gospa Bojla, je na vrsti naslednja za zelene dve minuti, hvala za to, da lahko uh, eh, govorim o tej pomembni temi. Um, razkrivanje informacij je zelo učinkovit način za preprečevanje kaznivih dejanj. Korupcija, goljofija, spolna zloraba otrok je bila razkrita strani delavcev um, bodi si da so delodajalcu ali tudi medijem um, posredovali te informacije. Um, dva, um, torej v številni primeri goljofij um, je bilo ogotovljenih v državah članicah na osnovi razkritja žvižgačev. Um, Tri preiskovalne komisije na Irskem se trenutno ukvarjajo z zadevami, na katere so opozorili žvižgači. In ena stvar je posebno pomembna in sicer gre za um, spolno zlorabo otrok in ta preiskava. Um, je namenjena predvsem ugotovitvi tudi povezavi med eh, politi med policijo, med storilci kaznjivih dejanj in tako naprej. In tudi kakšna je bila vloga žvižgačev. Mislim, da moramo, eh, da ne gre samo zakon, za zakonske ukrepe, temveč ti, ti ukrepi morajo zagotoviti predvsem varnost tistih, ki so dovolj pogumni, da obvešča o kriminalnih dejavnostih in kršitvah prava. In uh, žvižgači ščitijo javne interese in tudi integriteto, tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju. In žvižgači eh, to delajo z velikim osebnim tveganjem eh, in eh, zato tudi plačajo, tako v poklicu kot tudi osebno. In zato jih je treba zaščititi. In mednarodna organizacija. Eh, mednarodne organizacije so to tudi priznale. Združeni narodi so sprejeli posodobljeno politiko za žvižgače in za pobičeno varnost eh, teh oseb. Um, torej drža, države članice EU ne delujejo zadovoljivo. Torej v šestih državah ni nobene zaščite in tudi sicer je zelo enak, neenaka kot Evropski parlament um, moramo seveda priznavati načelo subsidijarnosti, vendar tudi izmenjavo najboljših praks v EU in po vsem svetu. In zato moramo ohranjati delovno okolje, kjer se eh, čutijo ljudje varne, da lahko opozorijo na nepravilnosti in moramo spodbojati pravo kulturo, da eh, ljudje opozarjajo na taka dejanja, ne da bi se morali bati maščevanja. Eh, prosim, da bi končali, pravi predsedujoči. Pomembno pa je tudi, da se percepcija žvižgačev v javnosti in v medijih um, torej spremeni um, v nekaj pozitivnega. Za zelene, gospod Rehenk, dve minuti, prosim, bom poskusila. Hvala, da ste mi dali besedo, hvala uh, gospodu Kazi. Uh, Eh, torej, to je zelo dober osnutek, prosim pa dajte mu to, to je dobro izhodišče. Žvižgači so um, dobili določen prostor v zadnjem času v medijih, ampak govorimo vedno samo o velikih primerjih o mednarodnih razsežnostih, ampak to razkrivanje informacije pomembno tudi na nižji ravni, ko govorimo o korupciji in goljofiji ali o neprijavljenem delu del nelegalnih dejavnostih v podjetjih in zato je pomembno, da pripravimo to mnenje. Želim opozoriti na več točk, ki so pomembne za našo skupino in sicer zaščitni ukrepi morajo zajeti tako zasebne kot tudi javne institucije, to mora biti obvezno tudi za podjetja da to spoštujejo. Druga stvar, pogosto govorimo o žvižgačih kot o nezakonitih dejavnostih, vendar moramo videti, da um, gre tudi za um, napačno ravnanje, torej ko, govori, eh, ko žvižgači poročajo o napačnem ravnanju v podjetjih in potem Eh, gre za zaščito žvečkačev in družin in tu moramo predbiti tudi kazni za morebitno nadlegovanje, potem ko so posredovali te informacije. Seveda moramo pozvati države članice, da pripravijo dobro zakonodajo za zaščito žvečkačev, ampak včasih lahko tudi zakonodaja EU nudi priložnost za dobro zaščito žvečkačev, če dam samo en primer eh, naprimer platform proti neprijavljenemu delu. Lani smo se v odboru okvarjali s tem in tudi tam smo lahko vključili nekaj členov o zaščiti žvižgačev. To moramo upoštevati tudi pri prihodnih zakonodajnih aktih, s katerimi se bo ukvarjal odbor, ko govorimo o koordinaciji socialnih sistemov, o napotenih delavcih, moramo imeti pred očmi, da je naša naloga zaščititi žvižgače. Hvala za INF, e gospod Marta. Hvala, gospod predsednik. In zelo boste zadovoljni s tem, kako bom upošteval čas, saj moja skupina zaenkrat na to nima mnenja. To se tudi rešil. <laughs> ok, dok že na parol me no. A... No, v redu. Hvala, pa dajem besedo še gospe Ribeiro. Ampak besede ni, tako da prihajamo do naslednje točke na dnevnem redu, ampak mislim, da poročevalec še ni prišel. Zato predlagam, da si privoščimo petminutni odmor, ampak nič več kot pet minut, saj bo poročevalec gotovo vsak čas tukaj. Zato prosim, nikar se ne oddaljujte, da bomo lahko nadaljevali, čim pride. Hvala.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

zato bomo začeli malo drugače in sicer najprej bomo dali besedo komisiji in potem bo sledila razprava. Gre za skupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinstv na podlagi podatkov na individualni ravni zbranih z vzorci. Takoj dobi besedo komisija in hvala tudi vsem za to fleksibilnost um, pri spremen, spremenbi potekati razprave. Hvala lepa. Dober dan vsem. Glede na naš predlog v zvezi z evropsko statistiko o osebah in posameznikih na osnovi vzorcev, bom najprej povedal nekaj besed o kontekstu te uredbe. Vsi vemo, da so zanesljive, zanesljive in pravočasne statistike zelo pomembne za oblikovalce politike. To velja za evropski semester, za socialno agendo, pa tudi za potrebe raziskovalcev in uporabnikov na splošno. Te podatke potrebujemo za politike v zvezi s socialno situacijo in posledicami ekonomskega razvoja in ekonomskih politik v državah članicah in v regijah držav članic. E, rast in zaposlovanje, dostop do delovnih mest, revščina in socialna izključenost, neenakost in um, distribucija enakost spolov, um, potem podskupine, naprimer um, tisti, ki delajo in zaslužijo malo, vse to, za vse to potrebujemo zanesljive statistike. In smo v situaciji, ko je treba zagotoviti informacije za nove in hitro se spreminjajoče politične prioritete eh, v kontekstu omejenih proračunskih sredstev. Da bi zagotovili to eh, kakovostno socialno statistiko, smo sodelovali z državami članicami, z nacionalnimi uradi za statistiko več let, da bi posodobili socialne statistike. Um, torej, ta okvirna uredba je rezultat skupnih prizadevanj z državami članicami in nacionalnimi inštituti za statistiko. In mnenja smo v komisiji, da ko bo sprejeta ta uredba, bo vodila do posodobitve socialnih statistik, tako da bomo imeli boljše socialne statistike za oblikovanje boljših politik. Torej, kaj predvideva ta uredba? Gre za poenostavitev več um, um, načinov zbiranja podatkov doslej in sicer sedmih takih modelov. Gre za standard, standardizacijo teh različnih zbirk podatkov, tako da bomo um, lahko utemeljeno imeli dobre informacije o novih pojavih. Naprimer, potrebujemo anketo, po, podatke iz anket o delovnem trgu in o izobraževanju, da dobimo neke statistike o izobraževanju. Torej gre za multidimenzionalni pristop. Seveda se zavedamo tudi stroškov in bremen, ki bi eh, iz tega lahko sledili, vendar in zato smo poskusili s to uredbo um, uporabiti moderne, moderno zbiranje podatkov. Um, gre za administrativne podatke, za velike podatke, za modeliranje, tudi za to, da se transparentno razkrijejo glavni stroški uh, naprimer obseg eh, vzorcev, potem čas za prenos podatkov, periodičnost zbiranja podatkov in tako naprej. In razen tega smo predvideli tudi finančno določbo, ki naj pomaga nacionalnim inštitutom za statistiko finančno za pri izvajanju določb te uredbe. Kar zadeva specifične cilje uredbe, naslednje. Želimo izboljšati pravočasnost, tako da eh, so eh, roki, za katere zbiramo podatke v skladu z eh, političnimi programi, naprimer to velja za evropski semester. Včasih imamo težave pri zbiranju podatkov, če imamo referenčno leto N, potem dobimo podatke za to šele dve leti pozneje in to je prepozno za evropski semester. Torej, uredba se lotiva tega problema. Potem um, primerljivost podatkov med državami članicami in tudi časovno gledano je predmet uredbe. Tudi to je pomembno, da lahko pripravimo smotrne politike na evropski semester ravni in da zagotovimo tudi um, um, ustrezno ravnanje na ravni držav članic. Potem fleksibilnost je tudi cilj te uredbe. Kot sem že rekel, je vedno več uh, povpraševanja po podatkih in tudi prioritete se spreminjajo. Zato moramo biti fleksibilni tako, da bomo lahko um, ponudili, zagotovili zahtevane podatke. Fleksibilnost v prvi vrsti pomeni, da moramo miriti nove pojave. In novi pojavi, s katerimi se danes soočamo, so ehm, številni. Naprimer, meja med zaposlenimi in samozaposlenimi. Tu mm, mislim naprimer na odvisne samozaposlene, ki imajo naprimer eno zelo veliko stranko in tako nastane eh, odvisnost. Potem potrebujemo informacije o novih eh, vzorcih zaposlitve, naprimer pogodbe z zelo nizko. Eh, eh, eh, torej z, z, z zelo nizkimi eh, zagotovljenimi urami dela oziroma kot tega sploh ni. In isto eh, velja tudi za skrb za starejše ljudi eh, v času, ko se življenjsko pričakovanje daljša. Eh, zdravje in starejše osebe, to je nekaj novega, s čimer se moramo ukvarjati. Nisto velja tudi za druge podskupine prebivalstva, kot naprimer osebe z invalidnostjo, s prizaditostjo, migranti in tako naprej. Vključevanje v različna področja, tudi na trg dela, to je nekaj pojav, ki se je okrepil v zadnjem času zaradi razvajov, ki smo jim priča. To, kar torej moramo vzpostaviti popolnoma novo statistično bazo, ki bo omogočila, da mirimo ta pojav in sicer in spremljamo razvoj tega pojava. Torej, te statistične statistične zbirke ne moremo vključiti v že obstoječe uredbe. To je pomemben premislek, torej potrebujemo eh, spremenljivke, ki omogočajo merjanje teh novih pojavov, morajo biti določene v tej uredbi. In še beseda o teh spremenljivkah, tudi zato, ker so potekale intenzivne razprave v delovni skupini sveta o tem. Gre za štiri ravni v tej uredbi. Prvo je trg dela in eh, življenski pogoji. Potem pa gre za pomembnejše teme v vsaki od teh domen. Naprimer, participacija na trgu dela ali življenski pogoji, vključno z eh, bivanjem, z prikrajšanjem, z revščino. Predvideli smo tudi tretjo raven v tej uredbi. In sicer je to v prvi prilogi, tam si to lahko ogledate. In sicer vabimo zakonodajalca, da identificirajo natančen subjekt, ki ga je treba informirati um, z namenom oblikovanja politike. In mislimo, da je to prava raven. Zato vabimo zakonodajalca, da To opredeli v tem zakonodajnem aktu in da ustvari okvir tako, da uh, je jasno, kako se lahko razvijajo ti um, detaljni, um, um, detaljne time. Torej, um, in tu um, želimo predvsem omejiti tudi stroške in bremena. Ampak kot rečeno, eh, ta razvoj eh, je potreben tudi zato, ker je treba sprejeti nove politične odločitve in potem je še četrta raven in to so spremen, spremenljivke. In to, torej, ko je nek subjekt identificiran, nek predmet, potem um, določimo, da morajo strokovnjaki opredeliti spremenljivke, ki jih potrebujemo za oceno tega predmeta za sprejetje političnih odločitev. Naloga teh spremenljivk je, da um, sta dve spremenljivki lahko izgledate eh, uh, enako, ampak ena spremenljivka lahko vsebuje eno vprašanje ali tudi deset vprašanj. Zato te spremenljivke niso iste, kar zadeva njihove posledice. In tudi število vprašanj. Um, vpliva na dolžino intervjuja in tudi na breme um, anketiranca. Potem so tudi še eh, razlike v, um, torej v frekvencah, torej um, naprimer, en, da se nekaj ponovi čez eno leto ali tudi čez pet ali osem let. Torej, v tem so razlike v teh spre, spremenljivkah in razen tega moramo razlikovati med tehničnimi spremenljivkami in drugimi. Tehnične so tiste, ki ko eh, torej, anketirance ni treba spraševati o tem, naprimer datum intervjuja, način intervjuja, ali je to fizični intervju ali intervju preko računalnika, spleta in tako naprej. To so spremenljivke, vendar jih ne bomo zbirali. Torej, kaj to pomeni? To pomeni, <clears throat> da ni treba v uredbi opredeliti števila spremenljivk ali omejiti njihovega števila. Mislim, da moramo to prepustiti strokovnjakom. Oni morajo najti najbolj reprezentativne spremenljivke. Če bi eh, bili zelo strogi pri številu spremenljivk, bi to bilo v nasprotju z vlogo te eh, uredbe. Uh, in sicer, da bi na fleksibilen način zajimali nove pojave. To je zelo pomemben premislek glede na fleksibilnost. In iz tega sledi, da smo mnenja, da da nam morajo predvsem zakonodajalci povedati, o katerih predmetih želijo informacije, tako da lahko potem te predmete ustrezno postavimo v nek okvir in jih omejimo. Sedaj pa eh, nekaj o glavnih predlogih spremimb. Um, torej, da vam poročam najprej o razpravah v delovni skupini sveta o statistiki. Um, torej, omenil sem um, cilje te uredbe. Gre predvsem za pravočasnost. To je zelo pomembno. Če želimo socialne statistike povezati z večjimi okviri, kot je naprimer Evropski semester, potem moramo miriti socialne učinke ekonomskega razvoja določenih ukrepov, zato pa potrebujemo določen čas. Ampak um, um, dr določene države članice so argumentirale, da čas, ki ga mi predvidevamo za zbiranje teh podatkov, je prevelik izziv. Um, naprimer gre tudi za dohodek, potem za življenjske pogoje in tu predlagamo, da bi eh, eh, podatki za referenco N, ki se zbirajo v leto N plus 1, da so na voljo na koncu N plus 1 da bi s tem um, jih lahko uporabili za evropski semester. Ampak določene države članice vidijo problem v tem. Potem druga stvar je fleksibilnost. Na to sem tudi že opozoril in to je res um, srčika te nove uredbe. Če želimo oceniti nek nov pojav in če želimo hitro uh, se odzvati na um, pričakovanja um, zakonodajalcev, potem potrebujemo to fleksibilnost. Uh, določene države članice eh, se ne strinjajo glede obsega te fleksibilnosti. Predvsem, tako kot sem že rekel, smo mnenja, da je prava raven, eh, torej eh, opredelitev predmeta, ne pa spremenljivka. In kot rečeno, to vprašanje spremenljivk bomo prepustili potem eh, strokovnjakom. Tretja stvar je povezana z eh, vključevanjem eh, eh, anket v zvezi z gospodinstvi v našo anketo. Eh, eh, moramo statistikom dati čas, da sodelujejo in uskladijo ti dve anketi, torej gre za administrativne podatke, za velike podatke, nove orid, eh, nova urodja, nove modeliranje in tako naprej, da bi tudi manjšali stroške eh, statistik, predviden je desetletni rok, da bi to um, Eh, uporabili za ankete v zvezi z gospodinstvi in tudi za to, kako se uporablja čas, glede uporabe časa. Potem četrta stvar je dolžina. Eh, eh, so pogoji prihodkov, torej prihodki in življenski pogoji. Ta panel naj bi razširili, podaljšali od 4 na 6 let, tako da bi lahko bolje sledili, kako posamezniki se izvličajo iz revščine, kajti eh, če imaš neko delovno mesto, to še ne pomeni, da se otreseš revščine. Naprimer, eh, so tudi um, revni zaposleni. Potem um, primerljivost. Primerljivost eh, temelji na eh, pristopu rezultata in sicer uporabimo isto definicijo in potem to prepustimo državam članicam, da uporabijo to definicijo, tako da pridemo do ustrizne eh, primerljivosti podatkov. Na mnogih področjih to deluje, to je splošno pravilo, so pa specifična področja in to kažejo študije in to velja predvsem za zaposlovanje in brezposelnost, kažejo številke in podatki, da eh, lahko vrstni red vprašanj vpliva na rezultat. Naprimer na eh, pomemben kazalnik in sicer stopnjo brezposelnosti. Torej, ta razprava poteka v delovni skupini sveta. Ogledali smo si predloge sprememb, torej prvotno poročilo poročevalca in tudi predloge sprememb. Seveda se želimo zahvaliti poročevalcu in tudi poslankam in poslancem in ekipam, ki so se ukvarjali s tem in, in z amanmaji. Mislimo, da eh, to podpira naše cilje. Predvsem fleksibilnost, pravočasnost in primerljivost. Tu pa vidimo tudi bolj specifične predloge sprememb. Lahko eh, bi um, jih omenil nekaj in povedal mnenje komisije o tem, razen če ste mnenja, da najprej opravimo splošno razpravo. Hvala. Hvala za to predstavitev, ki je bila zelo celovita. ampak predlagam, da boste potem po razpravi še enkrat dobili besedo. E, torej, e, poročevalec, kot rečeno, se opravičuje, e, ni mogel vplivati na razloge, zakaj ne more biti tu in poudarja, da je tudi razprava v skupini bila zelo konstruktivna in da so iskali možnosti za kompromise pri predlogih sprememb. Želi se zahvaliti predvsem poročevalcem v senci in tudi komisijo, komisiji za pomoč pri predvsem tehničnih vprašanjih. Sedaj pa dajem besedo, torej za ELS ni nikogar tu, zato dobi besedo za SND Agnes Jelerovs. Hvala. Govorim za gospoda Prinskega, ki ga tudi ni tu. Če bi poročevalec bil tu, bi se mu zahvalila za konstruktivn pristop. Mogoče je mudro, da eh, povemo nekaj več o predlogih spremem članov S in D-ja kaj ti, eh, ti pojasnjujejo, eh, kakšni so naši cilji in sicer najprej, da se zagotovi eh, reforma socialne statistike, ki jo predlaga ta uredba in sicer, da bo to služilo predvsem napredku pri določanju političnih ciljev in pri sprejemanju političnih odločitev. In eh, drugič, treba je zagotoviti jasnost, kar zadeva eh, skladnosti uredbe z obstoječimi uredbami in ta uredba še naprej ostaja veljavna za ankete, ki jih nova uredba ne pokriva. In tretjič, želimo uvesti tudi nove pojme, ki so pomembne, naprimer definicijo gospodinstva. Potem četrtič želimo eh, eh, eh, da se v naslovu delovna sila, torej da v naslovu dodamo um, tudi trg dela. Torej, anketa trga dela je pravzaprav veliko bolj celovita in vključuje tudi podjetja. Um, treno, trenutni predlog se nanaša samo na posameznike ali na gospodinstva uh, e, in niso vključena podjetja e, tako kot je napisano v uvodni izjavi 11. In mislimo, da naj bi um, delovna sila nadomestili z um, trgom dela. In razen tega gre za pojasnitev tretjega člena, torej detaljirani um, predmeti obravnave. Tu moramo bolje razumeti, kaj um, pomeni druga priloga, to, kar piše v drugi prilogi. In potem gre seveda za daljnosežno reformo, ki um, zahteva um, fleksibilnost pri odzivanju na socialne pojave in to stane denar. Zato pozivamo komisijo, da zagotovi finančna sredstva državam članicam, kar je pomembno za izvajanje nove uredbe. In še zadnja pripomba. SND podpira predlog eh, poročevalca. da um, predvidimo um, delegirane akte na mesto izvedbenih aktov in da predvidimo ustrezne določbe za to. Hvala lepa. Da. Hvala, gospod predsedujoči. Že eh, na zadnji razpravi v tem odboru sem rekla, da EKR v glavnem podpira predlog komisije. Uložile so manjše spremembe in sicer stroški um, teh anket in zaupnost podatkov. EKR er je v glavnem zadovoljna s predlogom komisije. Želimo po vsej Evropi jasne in primerljive statistike, ki služijo znanosti, gospodarstvu in politiki, ki so dobro delovno izhodišče. Žal, mnogi predlogi sprememb so zelo politično obarvani. Mnogim ne gre za neutralne statistike, temveč za uresničevanje političnih ciljev, kot so naprimer enakost, enako upoštevanje spolov, ampak to po moje ne sodi v ta okvir poročilo ni pravo mesto za uveljavljanje takšnih zahtev. Gre za primarne podatke, ki se jih poznaje interpretira in ne za politizacijo podatkov. Torej jaz bom poročila, podprla poročilo, če bo ostalo blizu predlogu komisije in če ne bo ustvarilo novih vsebin, takih eh, poskusov IKR, IKR ne bo podprla. In zato prosim vse kolegi, ki so vložili predloge spremem, da se ponovno vrnejo na dobro, na dober predlog komisije. Hvala. Hvala lepa. Gospod Enrique Ervešondo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Alde je predstavil veliko predlogov sprememb, ne bom šel v podrobnosti in to so zelo konstruktivni predlogi sprememb torej zelo smo zadovoljni s predlogom komisije in strinjamo se tudi z veliko predlogi, vsaj v duhu, eh, predlogi poročevalca za izboljšanje besedila in poskušali bomo iskati kompromisne rešitve. Torej, eh, naše stališče je jasno, eh, tu imamo laži po eni strani, po drugi strani pa statistične podatke. Statistika nikoli ne sme biti politični instrument. Torej, statistika omogoča eh, politiko in zato tudi vključuje velik del razsežnosti, ki so politične narave. Naprimer, že to, kaj štejemo, zakaj štejemo nekaj in ne nekaj drugega. Že to je važno. Prav tako je tudi pomembna opredelitev pojma, ki ga opredeljujemo. Torej, kaj želimo doseči, ali želimo statistične podatke, ki uh, uh, poskušajo opisati neko družbo, poskušajo izboljšati družbo in tako dalje. Torej, mi bomo predlagali amadmaje, ki bodo izboljšali besedilo, upoštevajoč e, seveda stroške in pa e, tudi e, duh te in cilj tega predloga. Statistika je mednaroden instrument, eh, torej statistični podatki morajo biti primerljivi, morajo biti eh, kompatibilni, morajo biti takšne narave, da jih eh, lahko uporabljamo tudi v odnosu do velikih organizacij, ki proizvajajo veliko statističnih podatkov. Ne bomo tu uvajali novih statističnih podatkov ta program evropskih statistik mora biti usklajen, mora biti skladen s statističnimi normami in standardi in mora zagotoviti tudi, da države članice spoštujejo kodeks statističnih praks. Torej, nima veliko časa in eh, še enkrat lahko samo ugotovimo, da eh, manjka več integrirane Eh, Evrope. Nimamo Evropske statistične agencije, imamo agencijo, ki eh, zbira statične podatke nacionalnih agencij, ki so med seboj zelo različne, imajo različna sredstva in tako dalje. In želeli bi eh, statistični urad na ravni Evropske unije, ki in tudi pomoč nacionalnim statističnim uradom, ki nimajo dovolj sredstev za delovanje. Strinjamo se tudi z tem, da moramo enkrat za vselej doseči skupno definicijo eh, statističnih podatkov, ki jih obravnavamo, kajti sicer eh, je to slaba politika in na ta način ne bomo razpolagali z statističnimi podatki, ki bodo omogočali politične odločitve torej ta sistem nam lahko veliko pripomore, torej sistem WC. In glede vprašanj izjem oziroma prilagoditev držav članic oziroma prihodnih obdobij v državah članicah, to se mi zdi zelo tehnično. Tu moramo zelo dobro poznati realnost v vsaki državi. in ne smemo eh, se tu prepustiti nekim dobrim željam in eh, ambicijam, da je treba vse takoj doseči. V delegacijah bomo močno ustrajali eh, pri tem, da če pride do sprememb, potem eh, je treba ugotoviti tudi, da bodo te eh, spremembe imele politične posledice. Če bo šlo za delegirane akte, potem eh, mora parlament imeti možnost tudi, da te prouči in da se na nje odzove. Ne moremo tega prepustiti samo tehnokratom, ne glede na to, kako dobri so morda nameni. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Sedaj pa gospodin Vojlan Zague. Hvala, predsedojoči. Rada bi čestitala poročevalcu za osnutek poročila in kompromisne predloge. Mislim, da je tu naše pravno, pravo ravnotežje med delikatnostjo in točnostjo. Uh, torej eh, veliko amantmajo je in tudi kompromisnih eh, predlogov, ki so tudi do določene mere upoštevali naše predloge. Zadnje sem že ob obravnavi tega dosjeja povedala, da če želimo eh, meriti eh, eh, situacijo v Evropski uniji, da potrebujemo za to ustrezne statistične instrumente. Upam, da bomo to dosegli s to uredbo, ne da bi eh, posegli v načelo subsidijarnosti. Nasplošno se strinjam, da je dobro, če imamo širši okvir za ankete, imam pa nekaj pridršal glede določenih vidikov te uredbe. Torej, ne strinjam se z. Uh, Eh, harmonizacijo inputov eh, za um, delovno silo. Boljše bi se mi zdelo, če bi se osredotočili na output in tu načelo subsidijarnosti ni dovolj upoštevano. Nisem sama, veliko držav članic je to že izpostavilo. Na to glede amandmajev, um, ki uh, želijo Eh, da se določene vidike izključi. Torej, eh, po mojem mnenju bi bilo treba to vključiti, kajti to področje je pomembno in eh, tudi ta nova agenda po mm, bruto domačem proizvodu zahteva to, ta kazalnik bogatstva. To je vedno bolj pomembno. Torej imamo um, različne uh, vidike in In uh, premoženje, naprimer, je kazalnik, ki je veliko bolj ustrezen kot uh, bruto uh, domači proizvod, če želimo vedeti, kakšno je dejansko stanje v regijah. Mislim, da je zelo ambiciozno, če želimo, da bo ta uredba stopila v veljavo leta 2019. Mislim, da bi bilo bolje, če bi eh, potrdili tiste amedmaje, ki eh, predvidevajo bolj realistični datum 2020, eh, 2021, celo 2022. To je veliko bolj realistično izvedljivo. Nekateri amantmaji so zelo progresivni in precej prispevajo k eh, tej uredbi in upam, da jih bodo tudi eh, poslanci podprli. Glede načela subsidijarnosti, eh, torej vsakič, ko se vprašanje pojavi, moramo zagotoviti, da je uredba kar se da progresivna in pa um, um, močna in mora zlasti služiti svojemu namenu, um, da uh, se ustrezno odzove na nove težave, s katerimi se soočajo državljani, ki morajo biti ustrezno izmerjene. Hvala lepa, gospod Robert Rošfor. Hvala lepa, predsedujoči. Imam dve, dva komentarja. Prvič, um, glede na to, kar je povedal zastopnik komisije, ki je izpostavil amandmaje sveta oziroma ki so bili pripravljeni v skupini, ki zastopa sveta. Torej zame ni presenečenje, da nam je eh, izpostavil neko, neko vprašanje povezano z roki. In uh, občutek imamo, da če želimo spoštovati roke, da moramo popustiti in sprejeti večjo prožnost. Uh, In prav tako me malce moti, da se tako sistematično eh, sklicujemo na evropski semester. Strinjam se, da moramo evropski semester odpreti tudi za statistike in to eh, tudi gospodarske in socialne, ne samo finančne, ampak tega ne smemo narediti na eh, škodo kakovosti in resnega dela. Z drugimi besedami, Torej, eh, sam eh, že 30 let eh, delam na področju statistike. Statistika je znanost in ne moremo zagovarjati mnenja, da je treba okvire te znanosti prilagojeni za to, da bomo lahko hitrejši ali bolj prožni. In iz tega vidika, kakor tudi eh, eh, na področju, naprimer, eh, anketu v zvezi s proračuni gospodinstv, tu je bil rok precej dolg. In te ankete so tudi najbogatejše v odnosu do statičnih podatkov in vidimo, kako družine živijo, kako trošijo, kako um, upravljajo svojim proračunom. Glede na to, da gre uh, za znanstveno disciplino, potem uh, bi bilo smiselno tudi, če bi uh, lahko uh, pristojni inštitut o tem izrazil svoje mnenje. In temu mnenju bi morali tudi prisluhniti. Hvala s tem, kar je povedal kolega Enrike, ampak. Uh, morda bi uporabil drugačno podobo. On je govoril o statistiki kot o neki obliki eh, leži, sam pa bi uporabil drugačno eh, podobo in sicer eh, alkoholika, ki išče svoje ključe in svoje ključe po noči išče tam, kjer je luč, ne pa tam, kjer so ključi. In uh, statistika je v tem smislu podobna. Torej vse je odvisno od eh, tega, v kaj bomo usmerili luč, kajti eh, te, eh, ta področja, ki jih bomo raziskovali, so politične narave v plemenitem smislu. Statistika, zbiranje statističnih podatkov potrebuje veliko časa in strinjam se s, te, kar, s tem, kar je bilo povedano v zvezi z gospodinstvi, ampak eh, želel bi tudi odgovor komisije na to. Občutek imam, eh, da tudi v smislu eh, posvetovalnega odbora za statistiko na ravni Evropske unije, torej imamo določene določena področja, v katera ne usmerimo luči dovolj zgodaj, da bi imeli podatke takrat, ko bi bilo potrebno potrebujemo eh, podatke v zvezi z eh, gospodinstvi, glede na spremembe, eh, ki se dogajajo in te spremembe in ta razvoj je treba tudi upoštevati. Naprimer, migracijska kriza je nekaj, kar ima velik vpliv, enako velja tudi za podnebne spremembe. Komisija bo verjetno odgovorila, da to spada pod področje uporabe druge uredbe, ampak eh, na eh, statistični ravni vse to spada v to področje in tega ne smemo pozabiti. Sedaj dajem besedo še komisiji za pet minut. Eh, v petih minutah predpostavljam, da nas boste lahko privedli pod luč ali pod kandelabr ali kakorkoli že. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa vsem za zelo eh, bogate pripombe in tudi za izraz eh, podpore in tudi za vprašanja. Poskušal bom dati nekaj informacij v zvezi z nekaterimi vprašanji. vprašanje eh, skladnosti te uredbe z drugimi okviri, naprimer Evropski statistični program in tako dalje, to vprašanje je bilo postavljeno. Ampak to je jasno. Vse, kar počnemo, mora biti skladno z eh, splošnim okvirom in mora biti skladno tudi z drugimi zakonodajnimi akti. Torej, to je povsem jasno. kar se tiče opredelitev pojmov. Imamo več definicij, ki so bile predlagane. Želel bi povedati naslednje. Namen drugega člena uredbe ni, da bi eh, podali celoten glosar statističnih eh, gesel, temveč eh, samo eh, tista, ki so najpomembnejša za um, razumevanje in ustrezno izvajanje te uredbe. Torej, nekatere definicije, eh, ki jih predlagate, lahko sprejmemo, za druge pa moramo še razmisliti. Potrebujemo definicije, ki so res potrebne. Nekatere so te vrste, da jih ljudje itak razumemo in če bi jih dodali v ta drugi člen, bi to lahko upeljalo več nejasnosti kot jasnosti. Na to eh, kodeks eh, je seveda naša referenca na področju statistike, to je prav tako povsem jasno. Na to zelo ambiciozen vidik eh, te uredbe, zlasti v prvem eh, letu izvajanja 2019. Ja, to je res. To je velik izziv, to je mm, koledar, eh, na katerem ta hip delamo, ampak upoštevali bomo tudi, kar ste povedali. Glede potrošnje na osnovi dohodkov in pa bogatstva, naj povem, da elementi bogatstva bodo upoštevani. Delamo zelo eh, tesno z Evropsko eh, centralno banko, ki eh, proučuje in izvaja ankete o bogatstvu oziroma premoženju po Evropi. Moramo se izogniti podvajanju teh naporov ki jih eh, v to področje vlaga že Evropska centralna banka. Mednarodna primerljivost eh, je zelo pomembno vprašanje. Rad bi odgovoril, da so naše definicije, naši koncepti tisti, ki jih uporabljajo Združeni narodi in to že zagotavlja mednarodno primerljivost. Na to imamo še vprašanje ravnotežja med um, časovnim pritiskom, med um, primerljivostjo in uh, tu želimo vzpostaviti takšno ravnotežje, da bodo statični podatki tudi relevantni, se pravi, da se ne pojavijo šele, uh, ko jih ne potrebujemo več. Glede ankete proračunov gospodinstev, to je pomembna anketa, ki ponuja ne samo informacije v zvezi z gospodinstvi, temveč eh, tudi v zvezi z potrošnjo, z eh, temi, temi košaricami, ki omogočajo ceno potrošnje in tako dalje. V prihodnih letih bomo imeli še druge ankete te vrste tega ne bomo prenehali, samo posodobili bomo to prakso. Rad bi zagotovil tudi to, da bodo elementi socialne perspektive, nove oblike življenja, migracije, okolje, zlasti v odnosu do eh, življenskih pogojev, bomo v celoti upoštevali. Posvetovali smo se tudi z uh, Evropskim posvetovalnim odborom ESAK in upoštevali tudi mnenje, ki so ga oblikovali. Prav tako eh, je nekdo podal tudi pripombo, da bi bilo trg dela bolje eh, opredeliti kot vsega, eh, delovna sila. Ampak delovna sila je, eh, so zaposleni in brezposelni, ampak imamo pa še druge eh, kategorije oseb brez dela, naprimer. Torej, potrebujemo analizo trga dela in zato smo to opisali kot trg dela. In vse statistike, ki eh, temelijo na podjetjih, eh, so vključene v ankete eh, podjetij. NAC2 ste omenili, regionalne in lokalne podatke ste omenili, to je zapleteno področje, stroški so lahko visoki res želimo podati informacije na osnovi ad hoc, ampak te informacije morajo biti primerljive in zato je treba izvesti tudi študije o izvedljivosti in to v luči primerljivih podatkov in na osnovi teh študij lahko na ravni nad dva poskušamo te podatke tudi oblikovati. To je bilo vse. Hvala lepa en, en vous remerciant pour euh, ces réponses. Donc, en, en termes de timetable, donc. No, zahvaljujemo se vam za odgovore. Torej, 29. ali 30. maja bomo to sprejeli v odboru. In zdaj imamo naslednjo točko na dnevnem redu, nadzor porabe ter spremljanje stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade. In besedo bom dal takoj gospe Trebezius, ki bo spregovorila v imenu pripravljavke mnenja, ki je odsotna. Hvala, govorila bom z kolegico Jano Žnitansko iz IKR-a. Naš odbor Bolitos eh, namenil veliko dela programom za mlade, naprimer scheme za zaposljivost, gre za izvajanje pobude za zaposlovanje mladih. In tu bomo imeli tudi misijo na Hrvaško. Danes se bom ukvarjala z garancijo za mlade in spremljanje tega. Eh, storila bom vse, da bom se držala mandata za to mnenje. Želim, da bom um, poudariti to, kar se mi zdi pomembno in kar želim vključiti v osnutek besedila. Jamstvo za mlade je politična zaviza in, pos, in napor za reforme na, držav, na strani držav članic. Države članice so se strinjale, da bodo okrepile storitve za mlade, tako da njihovi talenti ne bodo izgubljeni. Jamstvo za mlade je odvisno od eh, sposobnosti držav članic oziroma njihovih eh, služb za zaposlovanje, zavodov za zaposlovanje. Eh, In tu je razlog, da spodbujam države članice, da bi storili več, eh, da bi v celoti izvajali jamstvo za mlade z vzpostavljanjem partnerstv, z, um, tudi z um, strukturami spremljanja tega. In treba je izkoristiti potencial te scheme, ne smemo pozabiti na aktivacijo najbolj ranljive skupine, ki je zelo različna in zato morajo tudi zavodi um, imeti zelo raznolik postop, pristop. Mnogi so si že ogledali rezultat um, um, um, poročil. Um, Evropskega računskega sodišča v zvezi s tem. To je bilo objavljeno prejšnji teden. Um, veselim pa se vaših prispevkov. Merci. Euh, pour le PPE, Sofia Ribeiro. Sofia Ribeiro za ELS, na mesto gospe Agneske Kolovske. Hvala. Supermarket performance. Torej, jamstvo za mlade je bistveno se izboljšalo eh, od leta 2014. 14 milijonov mladih je imelo dostop do tega, devet je prevzilo, sprijelo to ponudbo. Jamstvo za mlade je gonilo političnih reform in na področju izobraževanja in usposabljanja, vendar jamstvo za mlade še ne dosika vseh mladih, ki so postali brezposelni, ki so opustili šolanje. In zato so, eh, je, mm, so možne izboljšave. Torej, gre za zaposljivost mladih in treba jih je vključiti na trg dela. Vendar Eh, ta skupina je zelo heterogena in zato moramo analizirati eh, populacijo, ki potrebuje to pomoč, to jamstvo. Pogosto prihaja do neskladnosti eh, sodelovanja v različnih projektih in um, tem, kar pravzaprav potrebujem, potem identifikacija neregistriranih potreb. Države članice Eh, včasih eh, imajo težave pri ugotavljanju neregistriranih eh, potreb. In tu je potrebno tesno sodelovanje med relevantnimi deležnimi, ki kot so um, zasebni in javni inštituti za zaposlovanje in tako naprej. Potem zmanjšanje upravnega bremena. Jamstvo za mlade se pogosto smatra kot nekaj. Um, obremenjujočega in zato je treba sprejeti ukrepe, da se bo zagotovilo, da bodo mladi dobili kakovostno ponudbo za delo, za vajeništvo ali za usposabljanje. In četrta in zadnja točka gre za šesto točko mnenja. E, tu imamo pripombo. E, torej, um, namesto, da torej moramo dati več um, poudarka na dobro, na kakovostne ponudbe in ne smemo se mo, samo osredotočiti na to, da to nekdo zavrne. Torej, gospa Agniška bo rada sodelovala s poročevalci, poročevalcem in poročevalci v senci in se je prepričana, da bo mnenje kakovostno. Martina Dlabajova. Hvala, gospod Martina Dlabajova, za LDT. Zalde. Uh, Kolegice in kolegi, Anja Židjanska je pripravila zelo dobro mnenje in želim se ji za to zahvaliti. Uh, imam pribiliki, da uh, v odboru za eh, proračunski nadzor in tudi v odboru za zaposlovanje se ukvarjam s tem. Zdaj sem bila ravno na drugem odboru, tam smo razpravljali o novem posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča, ki je bilo že omenjeno in sicer zaposlovanje mladih, ali je evropska politika izboljšala situacijo pobuda za zaposlovanje in jamstvo za mlade. Zelo dobro bi bilo, če bi 25. aprila z gospo Ivanovo se pogovarjali o tem posebnem poročilu. Včasih odbor za proračunski nadzor in zaposlovanje različno gledata na to. Torej, vendar lahko vključimo oba elementa in oba vidika. Želim um, deliti z vami glavne ugotovitve um, odbora za proračunski nadzor. Prvič, eh, računsko sodišče je pripravilo zelo dobro statistiko, ki ga lahko uporabimo za to poročilo. Imamo dobre podatke in mislim, da ne smemo iskati samo napak pri eh, porabi denarja iz tega sklada, temveč se moramo učiti za prihodnost, kako prepričiti napake z um, sredstvi, z um, virov EU, včasih ponavljamo iste napake in zato se moramo učiti iz preteklosti. In druga točka, ki je tudi zelo pomembna in hvala Bogu je vključeno v mnenje, moramo razviti in deliti um, dobre prakse, to je ključnega pomena. Včasih preveč govorimo o dobrih praksah v Evropi, vendar tega ne uporabljamo in to je nekaj, kar torej v nekaterih državah so se določene prakse izkazale za koristne, pa jih ne prenesemo drugam. In potem eh, gre za realistične in dosegljive in tudi medljive cilje. In tako kot je povedala že kolegica, v, tudi pri nas v našem odboru smo razpravljali o um, ponudbi od, o kakovostni ponudbi. Um, torej, kar zadeva učinkovitost, računsko sodišče ugotavlja, da bi ta kakovostna ponudba bila takšna ponudba, eh, kjer um, se profil, um, torej eh, osebe, ki se usposablja, sklada s um, potrebami na trgu dela. Torej, dobra kakovostna ponudba je seveda zelo individualna in zato moramo biti previdni pri ocenjevanju tega. To bo velik izziv in zadnja točka, ki se mi zdi prav tako ključna in to, e, na to moramo e, opozarjati kot odbor za zaposlovanje, je sodelovanje med vsemi ravnmi e, upravljanja. Kajti včasih tudi ni bilo ustreznega povezovanja med regionalno, nacionalno in evropsko ravnjo. In zato mora Evropska komisija ponuditi tehnično pomoč državam, članicam in regijam. To je smer, v katero bom eh, poskusila eh, izboljšati poročilo s predlogi sprememb, vendar sem zelo um, vesela že s besedilom, ki ga je predložila gospa uh, Žitnanska in veselim se tega celobitega pristopa, ki smo ga izbrali za gospo Gue, gospa Lopez Gedija Menmišo. Lopez Vermejo. Hvala lepa, gospod predsednik. No, računsko sodišče nam eh, tukaj vsega v našem odboru kaže, kako stvari gredo. Prvo je bilo to z EFSI-em, potem pa tudi s tem jamstvom za mlade in očitno je, da stvari ne potekajo tako, kot bi morale. Namreč zaradi varčevalnih ukrepov, ki jih usiljuje komisija, so evropski skladi postali eno od redkih virov sredstev za financiranje politike zaposlovanja. poslovanja države članice in moja država Španija namreč krčijo proračunska sredstva za to področje. Problem pa je v tem, da ni nobenega nadzora nad kakovostjo ponujenih storitev, ne nad usmeritvijo, ne nad usposabljanjem, ne nad eh, izvajanjem, ne nad eh, vključevanjem najranljivejših skupin ljudi. Če se ta sredstva uporabljajo za financiranje podjetnikov, ki zaposlujejo mlade samo, kadar jih potrebujejo in to na način, da jih lahko čim prej odpustijo, ko jih več ne rabijo, potem je to vprašljivo. Zato eh, javna služba za zaposlovanje v sodelovanju s sindikati in drugimi organizacijami bi morali eh, delovati vsega, bolje in pod nadzorom v državah članicah in edino na takšen način morda lahko zagotovimo boljšo podporo za zaposlovanje mladih. Želim pa povedati, da je ta problem brezposobnosti med mladimi predvsem strukturne in makroekonomske narave in zato je treba spodbujati ne le ta program, ampak tudi javne naložbe za to, da okrepimo produktivni model in da okrepimo produktivni model Eh, primerno politiko za to področje. Samo na takšen način lahko kaj prispevamo k zaposlovanju mladih, ki so sedaj res najbolj na udaru hude brezposelnosti. Tudi jaz se želim zahvaliti poročevalki. Mislim, da že omenja pomembne točke, ki jih moramo um, izpostaviti pri spremljanju spremstva za mlade, vsi eh, spremljanju jamstva za mlade in vsi si želimo uspeh za to pobudo. Pred eh, tri tedni smo imeli javno predstavitev o pobudi za zaposlovanje mladih in za jamstvo za mlade in tudi o popoštevanju poročila Evropskega sodišča moramo videti, da um, ta pobuda še ne deluje tako dolgo in tudi še nimamo statistik, da bi lahko eh, že takoj govorili o uspehu. Ampak na vsak način je pomembno, da imamo to um, poročilo Evropskega sodišča, da vidimo, kako se porablja denar in kako uporabiti to pobudo eh, eh, in iz nje, nje narediti velik uspeh. Vidimo seveda različno, velike razlike med državami članicami pri izvajanju.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 um, delovati pri tem jamstvu za mlade. Kaj ti, ko so programi na mizi, potem eh, ti dosežejo določeno skupino mladih, eh, ki pa mogoče niti nujno ne potrebuje teh, um, teh ukrepov, ampak um, je to tista skupina, ki ima najlažji dostop do tega in to moramo spremeniti. In druga stvar, uh, jamstvo za mlade uh, mora biti seveda orodje za boj proti brezposlenosti in za to, da da perspektivo mladim. Ne more pa nadomestiti ukrepov um, um, za trg dela na ravni držav članic. Torej, um, tudi pobuda za zaposlovanje in jamstvo za mlade ne more odpraviti napak na področju politike zaposlovanja. Torej moramo pa seveda se vprašati, kako spremeniti te politike na evropski ravni, da bodo posledično uspešna jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih. No, v redu. Torej smo zdaj na koncu te točke. 25. april ob 12. je rok za vložitev predlogov sprememb 21. ali 22. junija bomo uh, glasovali v odboru za um, zaposlovanje. In na to uh, še julija v presojenem odboru. O tem bomo razpravljali tudi na plenarnem zasedanju meseca maja. Eh, zdaj vam vsem želim lep, dolg konec tedna in uh, velikonočne praznike.